Proszę Państwa, jestem e, winny Państwu wyjaśnienie. Lep pozdrav, dolžan sem vam pojasnila namreč. Gospa Herans Garcia bo vsak čas tu, je na poti iz letališče. Bila je težava z njenim letom, ki zamuja. Gospod Andrijo je trenutno na drugem odboru, tako da predlagam, da počakamo do tretje ure in potem ob treh upam, da bomo lahko začeli in da bo takrat uh, gospa Miller lahko predstavila svoje poročilo. S vašim dovoljenjem bi najprej tu pozdravil naših, eh, naše mlade goste, mlade kmete z nizozemske in sicer na povabilo gospe Šrajer so tu. Eh, Sam tudi nosim to majico, ki pa mislim, da ne vem, zakaj so jih začeli delati tako majhne. No. Torej, gospa Šrajer, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Ja, res je, danes imamo tu vrsto mladih kmetov z nizozemske ki pripadajo različnim kmetijskim panogam in združenjem. Mislim, da je pomembno, da se pogovorimo o tem, kdo v Evropi ostaja kmet, sploh po glede na novo kmetijsko politiko, ki prihaja, vsaka država ima svojo strukturo. No, ampak tu vidimo, da je veliko mladih. In mladi, mm, ki se ukvarjajo s kmetijstvom v Evropi, želijo vedeti, v katero smer kmetijstvo gre. No, danes eh, vidimo z vlastnimi očmi, da imamo dovolj eh, mladih v kmetijstvu in nova skupna kmetijska politika v prihodnosti mora biti eh, enostavno izvedljiva z manj pravili, da bodo kmetje preprosto lahko to počeli, kar počnejo najbolje, se pravi kmetovali. Toliko za uvod, eh, vsem nam želim uspešno zasedanje. Hvala lepa. No, potem pa morda med tem, ko čakamo na kolege, pač časih se zgodi. Očitno je to tudi že učinek podnebnih sprememb, če kdo tega ne verjame, vidi, da ravno to doživljamo zdaj. No, ne vidim pripomp na dnevni red, kar zadeva torej dnevni red, mislim, da je ta zdaj potrjen, gremo lahko na drugo točko. Obveščam vas, da poteka neposreden prenos preko spleta. Tu z nami v dvorani je tudi dnev, novinar iz Avstralije. Evropska unija v Avstraliji namreč sponzorira nagrado, vsako leto nagrado skupaj z Qantas Airlines za pot v EU za avstralskega novinarja, da se pobliže spozna z eno ali dvema državami članicami in da lahko doma poroča o evropskih zadevah, ki zadevajo avstralske kmete. Tokratni dobitnik te nagrade je gospod Worthington, ki dela za avstralsko javno televizijo ABC, gre za enega glavnih medijev v tej državi. Torej, kot rečeno, je gospod Worthington danes eh, tu na našem zasedanju, poročal bo o poteku našega sestanka. Upam, da ne boste poročali o tej zamudi na ljubi, ki se nam je zgodila. Mm, zato to ja, posebej govorim, ker vem, če kdo kaj reče, da ne napisati, se to potem eh, prvo znajde v poročilu. No, v vsakem primeru, zelo nas veseli, da ste eh, danes tu, da prihaja do tega pretoka informacij. No, tudi povem, da imamo danes na voljo tolmačenje v 20 jezikov. in če nekoliko spremenimo vrstni red, tu imamo sicer vse v prvotnem vrstnem redu. Najbolje bi bilo, če bi začeli s poročilom gospe Herenc Garcia, kaj ti zadeve imajo potem neko logično sosledje, ampak zgodilo se je pač tako, da bomo začeli drugače. Uh, torej gre za financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike. Poročevalka je gospa Ulrike Müller. Odbor Deve Buč kont Envi in Regi so odbori, ki sodelujejo in pripravljajo mnenje k temu poročilu. Podobno kot pri prvem poročilu o strateških načrtih, srečnih načrtih, so zdaj v teku pogajanja. Več kot 800 amadmajev je bilo vloženih, verjetno bo poslanka znala povedati kaj več o, o njih, kar zadeva samo, sama mnenja. Edino odbor za proračun je podal mnenje do sedaj. Odbor za regionalne zadeve, odbor za razvoj in za nadzor proračuna bodo podale svoje mnenja do predvidnega roka, ki je še letos. To pravim nekako v šali, kajti očitno je, da se nam bo čas nekoliko podaljšal. No, radi pozdravim vse goste, ki so danes tu z nami in ki sodelujejo pri tej razpravi. v imenu komisije je tu namestnik generalnega direktorja Mögele in če je možno, predlagam, da kar začnemo kljub tej manjši zamudi, za katero se še enkrat opravičujem. sprawozdawca. Tako, gospa poročevalka je pripravljena. Lepo vas pozdravljamo in beseda je vaša, izvolite. Spoštovani predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Ja, tudi jaz bi si bila želela, da bi lahko najprej začeli z strateškimi načrti, ampak eh, glede na razmere vam lahko predstavim svojo oceno. Uh, pregleda institucije in poenostavitev upravljanja. To so ključni pristopi, kar zadeva horizontalno uredbo, kot sem dejala že v osnotku, ki sem ga predstavila novembra. Rada bi se tudi izredno zahvalila za dobro sodelovanje z eh, poročevalci v Senci, ki smo ga bili deležni že eh, sedaj. Veseli me, da vas lahko obvestim o najnovejšem razvoju dogodkov. Skupno imamo 863 amandmajev in do sedaj smo že imeli štiri tehnična srečanja in sicer srečanja oziroma sestanke poročevalcev v Senci eh, zadnjega danes do povdne. No, ta uredba je horizontalna, mm, to pomeni, da zadeva vse tri zakonodajne predloge, še posebej, ker zadeva razvoj novih strateških načrtov, se pravi, neposredna plačila in razvoj podeželja. Člen 121 strateškega načrta je tisti, ki se najpogosteje citira v horizontalni uredbi in temeljno vodilo, temeljno načelo pri iskanju kompromisnih rešitev je, da se najprej osredotočam na ključna vprašanja in skupaj s poročevalci v senci najprej pogledamo širšo sliko. Potem pa poskušamo zadevo speljati v neko enotno skupno smer eh, in z dodatnimi predlogi zadeve oblikovati na način, da bodo tudi izvedljive. Mm, zdaj, sama menim, da pri horizontalni uredbi ni ravno smiselno iti skozi zadevo člen za členom, ker je zadeva bistveno preveč prepletena. Prav tako je ogromno povezav tudi z večletnim finančnim okvirom in pa tudi z uredbo o skupnih določbah in tudi eh, to je treba vse čas imeti v mislih. Do sedaj smo obravnavali naslednje ključne zadeve. Temeljno vprašanje o katerem smo tudi danes eh, govorili, zadeva sam predlog komisije na splošno. Vsi veste, da trenutni sistem temelji na spoštovanju pravil, torej skladnost, compliance. Prihodni sistem pa naj bi bil bolj osredotočen na dosežke, na rezultate, performance. In ta uh, nenaden preskok z eh, to zadanjega sistema na nov sistem ne more dobro funkcionirati. To je naše trdno prepričanje, o tem smo tudi danes govorili. Sama osebno menim, da gre sicer za korak v pravo smer, to, kar predlaga komisija, ampak sedaj se nam zastavlja naslednje vprašanje. Namreč, kako lahko še bolje zadeve strukturirati, kako še bolje izpolnjevati zahteve po uspešnosti, da bodo stvari dejansko tudi izvedljive na terenu, pri kmetih. Imeli mm, bomo usporedne sisteme, to bo nujno, če želimo ta prehod na nov sistem. Moja ocena tudi iz prakse je, da imamo zdaj zaenkrat še stari sistem in v prihodni SKP bomo imeli pač neko prehodno ureditev, ki bo potem postopno šele prešla v nov sistem sistem, ki se odtotoča na rezultate. Sama sem odločena, da zagotovimo na koncu rezultat eh, v smislu besedila, ki bo zagotavljal kar se da visoko transparentnost pravil in eh, tudi kar se da visoko stopnjo poenostavitve v procesih odločanja. V v prihodnosti bo morda nekoliko manj zadev, s katerimi bomo imeli upravka, kot uh, smo imeli do sedaj. Eno je, če imam 250 kazalnikov, kjer samo stvari kljukamo, ali pa bomo v prihodnem sistemu dejansko temeljili na rezultatih in da bomo dejansko morali predstavljati merljive rezultate. To je nekaj, o čemer se bo še treba pogovoriti in to je nekaj, kar še obravnavamo s poročevalci v esenci in iščemo možne rešitve. Drugo je krizna rezerva. S tem v zvezi je bilo vloženih več kot 50 amandmajev. Gre za zahteve potem, da naj se ta sredstva vključi v večletni finančni okvir ali izven, ali naj se ga vključi v proračun SKP ali naj se ga izuzame iz proračuna za SKP. Potem so tu zahteve po resnični krizni rezervi, ki nastopi le, ko eh, pride do resnične krize v kmetijstvu eh, in to ne bi razlikovali od agrarne rezerve, od kmetijske rezerve, ki je pač namenjena interventnim ukrepom v primeru nihanj na kmetijskih trgih. No, gre za zelo, zelo različne amantmaje in v časih, ko se verjetnost kriz samo povečuje, je pomembno, da imamo dobro delojoč, ustrezno eh, finančno podprt in neodvisen sistem, da imamo krizni mehanizem, ki ga dejansko lahko tudi po potrebi uporabimo. Zato tudi sama predlagam krizno rezervo izključno za uporabo v kriznih razmerah, ne pa za interventne ukrepe na kmetijskih trgih. Rada bi se zahvalila vsem kolegom za vse njihove komentarje, za odlično sodelovanje, za vso podporo tudi v okviru sekretarjata. Veliko vprašanj nam je že uspelo razrešiti in mislim, da smo naredili pomembne korake naprej pri iskanju kompromisnih rešitev. Nam gre vsekakor za preglednost, transparentnost uh, upravnih postopkov, za poenostavitve in v prihodnih eh, dneh oziroma tednih bodo liberalci organizirali še eh, poseben seminar na temo kazalnikov in morda bomo tu lahko uspeli pridobiti še več stališč strani strokovnjakov in vsi ste seveda vabljeni, da sodelujete na tej predstavitvi. Upamo, da bo celoten odbor lahko sodeloval in da bomo na tej podlagi lahko pripravili kar se da jasno in močno stališče. No, potem so tu tudi določeni predloge, ki posegajo v same strateške načrte in tu bom eh, morala opraviti še zelo intenziven pogovor s poročevalko za omenjeno področje, ali se torej strinja, da področja, ki so sedaj v strateškem načrtu, prenesemo nazaj v horizontalno uredbo ali ne. Amandmaji so vsi že pripravljeni in eh, mislim, da lahko kar eh, hitro napredujemo, da nam bo uspelo najti eh, enotna stališča kaj k malu, da bomo konec koncev potem lahko na podlagi jasnega stališča parlamenta delali za prihodnost naših kmetov. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Hvala, gospod poslanka. Če nam morda lahko poveste še datum tega seminarja, bo to zelo koristno. Eh, zdaj so na vrsti poročevalci v senci. Ne bi rad omejeval čas za govor, ampak mm, recimo, da nekje pri treh minutah lahko zadevo zaključite. Kot prvi, gospod Donta. Hvala, gospod predsednik. Kot prvo, bi se rad zahvalil poročevalki za delo, ki ga upravljamo skupaj. Res je, da je kar nekaj zadev, ki sploh niso problematične, potem pa sta dve zadevi, ki jih je poročevalka izpostavila, ki so izredno pomembna, ki sta izredno pomembni kot področji in ki predstavljajo področje velikih razhajanj. Začel bom z rezervo, to je enostavnejše vprašanje. In tu se kot prvo zastavlja terminološko vprašanje, ali je rezerva prava beseda, pravi termin, da ne bo prihajalo do zmede, ali je to denar, ki ga dajemo na stran, oziroma ki ga ločimo, denar, po katerem posegamo le v izrednih primerjih, v primerjih krize, kot smo imeli na področju mleka. Uh, ali pa je to pač eh, neka rezerva, ki jo črpamo vsako leto, kot to komisija eh, počne v okviru spremljanja trgov. Ta ovojnica mm, potem se sooča z naslednjo dilemo, ali naj bo enotna ali razdeljena na, eh, na dva dela, ali naj bo znotraj kmetijskih sredstev ali izven. Dejstvo je, da če bomo imeli posebno postavko za krizne ukrepe, ki je tam nekje ne v proračunu za kmetijstvo, potem bodo vsekakor posegali po tem denarju, ne glede na krizo, ki se bo pojavila v Evropi. Eh, in potem, ko bomo resnično potrebovali ta denar za krizo v kmetijstvu, tega denarja ne bo. Dejstvo, da nimamo posebnih postavk za redno upravljanje trgov, to pomeni, da skozi čas lahko zmanjka denarja za resnično upravljanje oziroma obvladovanje velikih kriz. Dejstvo pa je, da je sposobnost eh, reševanja kriz eh, vezana na proračun. Če pogledamo eh, probleme s sušo letos, Evropa ni storila ničesar, čeprav kmetijstvo ne je prisotnosti. Zakaj? Zato, ker smo imeli tako malo denarja na voljo, da če bi to razpršili med vse kmete, ki so trpeli zaradi suše, bi bili predmet posmeha, ker bi bili to tako nizki eh, zneski. Zdaj, ali bomo še naprej govorili, ali pa bomo ukrepali. Če želimo ukrepati, potem mora ta rezerva eh, biti ustrezno uh, velika. In naslednje vprašanje, ki ga je izpostavila gospa Müller in sicer različni sistemi nadzora, kontrole komisija predlaga, da opustimo sistem skladnosti. Ta sistem je zahteval, da vsake državi članici sredstva pridejo do tistih upravičencev, ki so predvidni po zakonu in da potem vsaka država sama odloča, kako bo stvari kontrolirala. Eh, to pomeni, da bomo že tu imeli različne upravičence od države do države in to pomeni, da prihaja do renacionalizacije kmetijske politike. No in eh, drug predlog je, da bi dejansko eh, šli naraven kontroliranja oziroma preverjanja uspešnosti ukrepov. Zdaj ne vem, ali je to smiselno, kajti kontrola ne bi bila, da če smo rekli, da imamo 100 tisoč hektarjev biopovršin, da jih je dejansko 100 tisoč, če jih pa ni, moramo znati odločiti zakaj. To torej pomeni, da nismo naredili boh ve kaj. Vem pa, da nekatere skupine želijo iti bistveno dlje, da želijo voditi kmetijsko politiko, ki je bolj okoljska, ne toliko kmetijska. Sam osebno se strinjam, da je treba upoštevati okolje, ne strinjam pa se, da se opusti eh, ekonomski vidik SKP. To torej so tiste točke, kjer vladajo razhajanja med skupinami. Razprava je dokaj zapletena, sama komisija eh, sproti mm, stvari še dodatno razlaga. In vidimo, da sam termin performance uspešnost ostaja nekako dvoumen. Tako da mislim, da bo treba še veliko postoriti, če hočemo marca dejansko že glasovati tu v odboru za kmetijstvo. Hvala lepa. Gospod Serao Santos. Najlepša hvala, eh, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se najprej rad eh, zahvalil kolegici Ulrike Müller za odlično opravljeno delo, kot tudi drugim pročevalcem v senci za sodelovanje. Seveda smo imeli različna stališča, razprave so bile živahne, vendar pa smo vseeno na konstruktiven način in v okviru dialoga dosegli kompromise. Obstajajo nekaj vprašanj, ki so zelo pomembna za državce in tudi za nas. Pomembno je, da je SKP sedaj usmerjen v smotrnost in podpiran takšne cilje in eh, trude. Ta predlog mora biti predlog razprav za to, da poiščeme čim boljše rešitve za naše kmete in za našo družbo. Gre za nov vzorec, za nov sistem. Imamo nove cilje, ciljne vrednosti, ki jih je treba. Um, Izračunati, kar seveda povzroča večje upravno breme za naše nacionalne organe vendar pa poenostavitev za naše kmete. V tem smislu menim, da moramo opraviti še veliko dela na ravni kazalnikov, zato da se ideh lahko prilagodimo na različne intervencije in različne realnosti, s katerimi se soočajo naše kmetje. Vendar bo to še posebej predmet razprav v okviru strateških nacionalnih načrtov. Zato pa skušamo doseči skupno podlago, s katero bi lahko spostavili enake pogoje za izvajanje SKP po celi Evropi zajamčiti moramo tudi prožnost eh, za to, da lahko prilagodimo to politiko na naše rea, realne situacije in da bomo še vedno ohranili skupno politiko, ki ne bo nacionalizirana. V umestnem poročilu o večletnem finančnem okviru prosimo v Evropskem parlamentu, da bi dobili eh, krizno rezervo kot dodaten eh, proračun za obdobje leta 2014 in 2020. Ravno tako postavljamo predlog, da bi prenesli nekaj sredst teh sredstev v novo obdobje. Hvala. Pani posel, kak... Hvala lepa, gospa Katajnen, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. To poročilo je v dobrih rokah in zato se zahvaljujem poročevalki, kajti ta velika reforma zadeva tri uredbe in eh, podariti je treba pomen sodelovanja med vsemi tremi poročevalci. In to je pomembno, če hočemo zasledno stališče parlamenta za prihodna pogajanja. Naslednje bi povedala glede same uredbe. Nasplošno mora biti pravila enostavnejša, prioriteta mora biti ta, da je breme na pridelovalce manjše. Pomembno je, da odpravimo nepotrebno birokracijo. No, kar pa zadeva pogojevanje, mislim, da moramo tu spoštovati načelo subsidijarnosti pogojevanje je potrebno. Preverjati v skladu z novim modelom izvajanja. Mislim, da ni nobenega razloga za diktat z ravni EU in mislim, da nima smisla imeti dveh regulatornih sistemov na dveh različnih ravneh. Gospa Šrajer, gospod eh, predsednik, komisija je neformalno sicer eh, ja, dejala, da gre tu za prehod iz starega sistema v nov sistem skladnosti in uspešnosti, ampak eh, treba je pogledati tudi tveganja, ki jih to prinaša. Namreč države članice naj bi dobile več fleksibilnosti, predvsem tiste, ki ne implementirajo vsega. Prav tako menim, da potrebujemo zadostno mero varnosti in zanesljivosti eh, in predvsem gotovosti, sploh kar zadeva upravno breme. Trenutna pravila veljevajo, da v primeru nepravilnosti denar odide nazaj v evropski proračun. Ponovem, naj bi mm, to vedelo za 80 odstotkov denarja, ampak kar ne bi bilo smiselno, da države to zadržijo same in porabijo za ukrepe na področju podnebja. Potem amandma k členu 53, ki sem ga uložila, tu gre za predlog organizacije predelovalcev. Namreč v tem trenutku je jasno, da potrebujemo konkretna pravila glede sredstev, ki se vrnejo v proračun, tako iz sektorja sadja in zelenjave, kot tudi iz drugih sektorjev oziroma panok. Upamo, da bomo na ta način lahko odpravili nepotrebne ovire, ki jih imamo v skupni kmetijski politiki. Thank you. Hvala lepa, gospod predsednik. Prvotni predlog komisije je po mojem mnenju zelo slab. Ne strinjam se z letnimi poročili o uspešnosti oziroma doseganju rezultatov, kot to predlaga komisija in zato podpiram stališče gospoda Dontana potrebujemo triletno eh, spremljanje in triletna eh, poročila ter ocene. Glede kompromisnih amandmajev dve pripombi. Kot prvo, roki za oddajo poročil mislim, da je nemogoče do 15. februarja zadeve opraviti. To je nemogoče eh, za pristojni organ držav članic. Sam bi predlagal rok 30. juni, videli smo tudi druge predloge 1. juni, naprimer, tudi to bi bilo spremljivo. Potem eh, letni obračuni člena 51 in 52. Menim, da je izmenjava informacij med državami članicami in pa roki, da so to teme, ki jih ne bi smeli spreminjati z delegiranimi akti, temveč mora o tem odločati morate o tem odločiti so zakonodajalce, kajte gre za izredno pomembna pravila. Če bomo uporabljali zgolj delegirane akte, potem ne svet, ne parlament ne bo mogel preprečiti nespremljivih eh, odločitev. Gospod Flanagan, hvala lepa. Kar zadeva meritve uspešnosti, to se na prvi pogled zdi odlična ideja, ampak v praksi zadeve mm, ne bodo nujne nujno šle tako dobro. Na Irskem smo bili že priča situacijam, kjer so kmetje do zadnje črke sledili zahtevam, rezultati pa niso bili nujno tako zelo dobri. Na eh, zahodu Irske je petletni načrt uspel doseči le 25 odstotkov eh, ciljev, kljub temu, da so vsi akteri sodelovali eh, pri hm, ukrepih za zaščito divjadi tudi kmetje so svoje, od svoje drobnico iz eh, goratejših območij preselili preko zime. Storili so vse, kar so od njih zahtevali, ampak vendarle so dosegli le 25 odstotkov prvotno predvidnih rezultatov, kajti v številnih primerjih gre tu za eksperimente, ki so jih kmetje pripravljeni sprejeti, ampak eh, če to sprejmejo, potem pa dobijo le 25 odstotkov plačila, če bomo plačevali na podlagi rezultatov, to pa je resen problem in to bo eh, ljudi zelo, zelo odvrnilo od vsega skupaj. Tako da ja, v teoriji krasna ideja, praksa pa je nekoliko drugačna. Gospod Kolambio. Oui, monsieur le président, je l'ai déjà dit. Ja, hvala, gospod predsednik, kot sem že dejal, ta reforma SKP je nespremljiva v imenu naše kmetov, kajti izvaja se brez kakršne koli godovosti, vsaj danes, glede proračunskih eh, sredstev, ki bodo na voljo za SKP po letu 2020. Realnost je takšna, da del sredstev, in o tem niče ne govori, del sredstev namenih našim kmetom, uporabljamo za tako imenovano politiko upravljanja z migracijskimi tokovi. Namen eh, te politike bo relokalizacija ta istih eh, migrantov na eh, podeželje, ki bodo zaradi zniževanja podpore še bolj revna območja in to bo torej dvojna kazn. Tu naj bi sedaj odločali, na kakšen način želimo, da nas kaznuje v primeru napak, ne da bi vnaprej vedeli, kakšna sredstva bodo sploh na voljo. Želim eh, veliko uspeha tistim, ki se želijo hvaliti s takšnim dosežkom pred našimi kmeti eh, na vasi. Ta isti kmet je vsak dan vidio, kako eh, stroga z šibkimi je Evropska unija in kako zelo ne, kako zelo popustljiva je z najmočnejšimi. Afere se sledijo ena za drugo. Rečeno je bilo strani poročevalke, da je poanta v poenostavitvah, seveda, ampak prioriteta vseh nas mora biti ohraniti in zaščititi naše kmetijstvo, kajti od tega je odvisna naša prehranska neodvisnost. Sam res ne vem, kako bi lahko to reformo SKP na terenu dejansko zagovarjali, kajti tu ne gre za skupno kmetijsko politiko, ampak za eh, skupno kaznovanje kmetov. Hvala lepa. Hvala, gospod Karthi. Eh, eh, Hvala, predsednik. Mislim, da je pomembno, ko govorimo o finančnih inštrumentih, ko govorimo o proračunu namenjenemu SKP, omeniti, da imamo po mojem mnenju tu opravka z škandaloznim predlogom komisije, ki predlaga realno 15-stotno krčenje proračuna SKP v kontekstu splošnega povečanja proračuna EU, vključno z novim ukrepom, mm, ki ga bo zahteval Brexit. Mislim, da naš odbor ni bil dovolj jasen z našim komisarjem in z eh, kolegijem komisije, da ta predlog kmetje širom Evrope ne morejo sprejeti, sploh glede na vse ostale izzive, s katerimi se soočajo. Kar zadeva dosje, ki je tu pred nami, mislim, da je. Eh, potrebno v prvi vrsti poskrbeti za to, da mora biti na sredstva za napolnitev krizne rezerve, morajo priti izven proračuna za kmetijstvo. Nepošteno je, da je kmetijstvo tisto eno področje, ki ne bi znotraj lastnega proračuna znalo reševati tudi krizne razmere, tako da popolnoma podpiramo amandmaje, ki gredo v to smer. Se pravi, da morajo te rezerve črpati iz sredstev izven proračuna za kmetijstvo. Številni amantmaji so smiselni, ki so danes tu pred nami, ampak bistveno pa je, da na novo opredelimo razmerje med kmeti in njihovimi nacionalnimi ministrstvi in komisijo. Gran direkcija za kmetijstvo, naše ministrstva in naše kmetijstva morajo sodelovati kot partnerji, da bomo dejansko na ta način potencijale SKP izkoristili, kajti prepogosto se ministrstva in komisijo vidi kot sovražnike kmetov, ki opravljajo svoje, svojo dnevno nalogo proizvajanja najboljše hrane na svetu za naše potrošnike. Hvala. Hvala lepa. Vsem tem se strinjam, mislim pa, da komisija ni naš sovražnik. Gospod Bogovič. Hvala lepa. E, oglašam se kot e, pripravljavec mnenja e, Odbora za regionalni razvoj in lahko povem, da smo na januarski seji med plenarnem zasedanjem na odboru regij sprejeli mnenje, tako da odbor regij opravi svoje delo in kar se nas tiče, lahko tudi naš matični odbor Agri nadaljuje s tem delom. Ključne usmeritve oziroma priporočila, ki gredo iz našega Eh, iz našega mnenja gredo v naslednji smeri. Eh, najprej eh, ključna pripomba, da se čim manj stvari odlaga v, v potem delegirane akte, ampak pričakujemo, da bodo v osnovnih aktih in da parlament ne daje pristojnosti komisiji, da v bistvu v delegiranih aktih v bistvu skreira skupno kmetijsko politiko, ampak da mora biti cela vrsta rešitev v osnovnih uredbah, ne v delegiranih aktih. Kar se tiče poročanja, smo tudi sami zelo skeptični o tem enoletnem poročanju, smo pa sprejeli amandma, s katerim eh, spreminjamo rok iz 15. februarja na 15. četrtek, kajti posebno nenormalno se nam zdi, da lahko do 15. februarja države že pripravijo poročilo o smotrnosti za preteklo leto eh, v tem delu. Kar se tiče eh, poročanj tudi eh, posameznikov, želimo ohraniti obstoječi sistem, ki je relativno enostaven za posameznika, kaj vse se, o čem se priporoča, poroča o prejemkih in mislimo, da ni potrebno, da gremo v takšne detajle, kot se gre pri večmilijonskih projekti v okviru regionalne politike oziroma kohezijskih skladov, zdaj tudi tu amandma v tej smeri, da se poročanje za posameznika strani držav ohranja v podobni obliki, kot je danes in mislimo, da je dovolj transparentno. Kar se tiče Eh, kar se tiče eh, eh, vključitve elementov višje sile, predlagamo, da se kot naravne nesreče vključi tudi smrt nosilca družinske kmetije. Vemo, da na kmetijah cela vrsta tudi nesreč in zagotovo je smrt družinskega člana večji problem kot pa kakšna naravna nesreča. Sorazmernost v uredbah pri digitalizaciji in pa svetovalnih službah je tudi dan Eh, poseben poudarek. Eh, prav tako smo pa tudi eh, v tem poročilu predlagamo, da se zmanjševanje oziroma omejevanje plačil, ki naj bi bilo sproženo takrat, ko naj bi bilo 50 porabe, upošteva zgolj za prvi steber, kajti program razvoja podeželja se izvaja v večjih letih in so te ciklusi razpisov različni. Tako da zaključim poročilo odbora regij oziroma mnenje odbora regija je narejeno, sprijeto na na, eh, tudi na januarskem seji in smo ga poslali oziroma gre v proceduro naprej v odbor, a gre v sklevanje. Hvala lepa. Dziękujemy panu, dziękujemy komisji. Pan profesor De Castro. Hvala lepa, gospod De Castro. Io concordo con... Strinjam se z Ulrike Müller, da je ključna problematika, ta prehod iz aktualnega sistema skladnosti, torej spoštovanja pravil upravičenosti, na nov sistem, ki temelji izključno na rezultatih. To je nekaj, kar že imamo v drugem stebru. Ampak, eh, če pustimo ob strani dolgoročne vidike, ki eh, seveda predstavlja velik problem za financiranje celotne SKP, se predvsem prelačujem kakšna in za koga je ta poenostavitev. Za kmete vsekakor ne, kajti ti se bodo znašli pred spet novimi izkrivljanji konkurence. Če spo, gre za spoštovanje pravil strani vseh, kar zagotavlja sistem skladnosti in to je zagotavljalo enako obravnavo, pa nov sistem zahteva letno kontrolo večletnih rezultatov na podlagi nekih certifikacijskih organov od zunaj, ne komisija, to bodo neki tretji organi. Posledice si lahko enostavno predstavljamo. Ja, poenostavitev na evropski ravni, v redu, ampak to ne pomeni nikakor poenostavitve za kmete in to pomeni, da bo prihajalo do številnih eh, težav s financiranjem. Gospod Rope. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, keletą minčių norėčiau ir aš išsakyti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Samo nekaj idej bi rad predstavil. Najprej moramo biti jasni, da proračun ne, bi, ne sme biti nižji kot proračun za obdobje 2014 do 2020. O tem smo veliko govorili. Ravno tako menimo, da. Brexit ne bi smel škoditi skupni kmetijski politiki. Predsedniki vlad in držav, na to se moramo spomniti, niso bili dovolj drzni, da bi decembra razpravljali o večletnem finančnem okviru. Vse so prepustili novi komisiji in novemu parlamentu. zato sedaj jasno lahko povemo, kateri so naši cili, kakšen je namen SKP in kaj želimo doseči. To moramo jasno in glasno povedati tudi komisiji. Sedaj pa nekaj besed v zvezi z eh, ekološkim kmetovanjem in financiranjem ekološkega kmetovanja. To področje je zelo zanimivo. V sedanjem obdobju to kmetijstvo financiramo iz tretjega stebra. Kaže, da so takšne dejavnosti prostovoljne, financiranje pa je zelo strogo urejeno. Takšno kmetovanje je dosti dražje in kaže, da takšno kmetovanje potrebuje poteka na škodo drugih eh, kmetov, kmetov, ki se ukvarjajo s tradicionalnim eh, kmetijstvom in eh, ti so zapostavljeni v primerjavi z ekološkim kmetovanjem. Mogoče moramo premisliti o tem, kako bi financirali vse ekološke pridelke evropskih kmetov. Tako bomo dokazali, da si želimo več takšnih predelkov. Sedaj pa, če se kdo odloči za takšno kmetovanje in pravimo, da nimamo dovolj denarja za to in da naj počakajo nekaj let. Ko bo nova uredba stopila v veljavo, bomo morali rešiti težavo izvajanja pravil in tudi te težave v zvezi s financiranjem. En najlepša hvala, gospod Des, najlepša hvala Ulriki Müller za opravljeno delo. Rad bi omenil to, kar smo že slišali od gospoda Dantana in drugih. Gre za sistem nadzorovanja. Sedaj imamo pravila, ki so usmerjena v doseganje določenih ciljev in eh, to se mi ne zdi dobro. Irski kolega je omenil kot primer, da smo se obvezali, da bomo imeli petletni načrt za sajenje cvetlic, zato da bi čebelari imeli lahko uh, tudi eh, boljše pogoje. Potem pa mm, se vprašamo, po petih letih zopet eh, cvetlice odpravimo, smo dosegli cilj ali ne. Zato moramo pomisliti, kdaj je treba posejati ta tla, cvetlice rastejo, narava pa ni sodelovala in zato cvetlic ni bilo. In, um, Seveda lahko mm, začrtamo načrt, vendar pa se po petih letih nič ne zgodi. Cilja pač ne moremo nadzorovati, včasih je to izven našega nadzora in zato mislim, da moramo ostati pri sistemu pravil. Ravno tako ni jasno, če komisija lahko oceni, če so bili cilji zauseženi ali ne, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe. Zato je prav, da ostanemo pri sistemu pravil. Vse ostalo bo samo škodilo našim kmetom. Hvala. On pa se obuda. Gospod Buda. <clears throat> Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Felicit și o raportorii. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi čestital vsem poročevalcem in poročevalcem v senci. Nekaj kratkih pripomb. Seveda si vsi želimo poenostavitve, vendar pa mora zato komisija jasno opredeliti in začrtati pogoje zato da države članice ne bodo uvajale novih pogojev, ki bi bile dodane evropskim. Glede smotrnosti, seveda to lahko imenujemo kakorkoli želimo, preverjanje ciljev, smotrnost, karkoli, vendar pa si želimo, da bi imeli učinkovite mehanizme, s katerimi bi lahko potegnili zaključek, da se na kmetijah, ki prejemajo evropska sredstva, resnično opravljajo kmetijske dejavnosti. Imamo države članice, vključno z Romunijo, kjer veliko ljudi špekulira zemljo. Zemljo kupujejo poceni, trdijo, da je namenjena kmetijstvu, prejemajo kmetijska sredstva, evropske subvencije, ne da bi karkoli pridelali, ne da bi potrošniki imeli kakšne koristi od tega. Zato potrebujemo mehanizme, s katerimi bi zagotovili, da na teh zemljiščih resnično poteka kmetijska dejavnost. Gospod Des, če pravite, da boste pet let vzgajali cvetje, potem veste, kaj želite doseči, s čim se ukvarjate. Veste, kakšna so tveganja, s katerimi se soočate, če ne je zelo težko stvari nadzorovati in preverjati. To seveda lahko imenujemo rezultati, smotrnost, karkoli drugega, vendar pa moramo poskrbeti za skladnost, če ne bodo sredstva prišla v roke tistih, ki ničesar ne sadijo, samo črpajo evropska sredstva. In še nekaj. kmetje, ki so na ozorčnih zemliščih, um, mogoče niso dosegli najboljših rezultatov, vendar pa vseeno potrebujemo nadzor. Najlepša hvala, gospod Jar, gospa predsedujoča, hvala za upravljeno poročilo. Mi seveda moramo doseči čim večjo doslednost med poročili. Kar me najbolj skrbi, je odpravljanje birokracije, kar je obljubila komisija. To morajo občutiti predvsem kmetje, to je pomembno. Tukaj ne smemo pozabiti na kmete. Seveda je pomembno, da odpravimo upravno breme in da ga zmanjšamo. Zato moramo razlikovati med pravičnostjo, med korupcijo, ko govorimo o nadzoru. Vse to seveda lahko še vnesemo v poročilo. In tretjič. V okviru greeninga smo že razpravljali o okoljskih programih. Ti delujejo samo, če potekajo v daljšem obdobju, dolgoročno. In zato je na to treba pomisliti, tudi ko gre za nadzor. In še smotrnost ali pravila v tem sistemu v praksi lahko pride do težav. Naši kolegi so to že omenili, omenili so tudi že primere za to, zakaj smo proti nadzoru, ki mi te bili v nas smotrnosti. Videli smo, kako lahko dosežemo mm, rezultate preko pravil, po drugi strani pa da preverimo, če so rastline resnično zrasle. In mislim, da ni smiselno, da pošiljamo inšpekcijo, da preveri in išče rastline. Eh, zato moramo najprej pogledati, kakšen bo sistem, pogledati, kako deluje in eh, potem prilagoditi in spremeniti sistem. Seveda je prav, da si prizadevamo za čim manj delegiranih aktov, mogoče s tem izražamo nezaupanje komisiji, vendar pa smo videli, da komisija včasih, včasih naj povdarim, včasih nas narobe razumejo v tem odboru in pride do nesporazumov pride do takšnih eh, negativnih posledic, zato vsi želimo čim eh, manj eh, delegiranih aktov, gospod Heusling. Gospa Müller je na začetku nekaj dejala, kar bi želel, da mi pojasni. To ne deluje. Kaj ne deluje? Predlog komisije ali celotni sistem? Mislim, da se spuščamo v podrobnosti. Zaenkrat nismo dobili nobenega odgovora na vprašanje v zvezi s predlogom komisije. Dobili smo določene ideje o tem, kako naj bi ta novi sistem deloval, kako naj bi izgledal. To je naš problem. In sedaj nekaj mesecev govorimo o tem, kaj je zamočila komisija. Zato mm, moramo pritisniti na komisijo, da nam pojasni. Seveda pa pravi, da želimo doseči čim boljši rezultatov in če si želimo spremembe sistema v redu, to o tem lahko govorimo, vendar pa je treba premisliti, kakšne rezultate želimo izmeriti, kakšen je rezultat, ki ga želimo, kakšne so ciljne vrednosti. Vse to je treba opredeliti. Ne moremo enostavno dejati, da morajo države članice same opredeliti, kaj je za njih dober rezultat. Potem bi prišlo do zelo različnih rezultatov in situaciji v Evropi. Zato ne moremo imeti enotnega sistema nadzora. To ne deluje. Ta ponovna nacionalizacija skupne kmetijske politike je velika napaka. Zato si moramo še naprej truditi in si prizadevati, da bi naš vpliv kot um, poslanci resnično lahko bil uveljavljen. In drugič, birokracija. Gre za odpravljanje birokracije. Tega še nisem nikjer opazil. Nisem opazil, da bi do tega resnično prišlo. In obstajajo strahovi, verjetno utemeljeni, da nov sistem stvari ne bo poenostavil. Zastavljati se moramo načelna vprašanja in ni prav, da sedaj pogledamo, kakšen je člen en za drugim, ampak da si najprej zastavimo načelna in splošna eh, vprašanja, da vidimo, če sistem sploh funkcionira. Tako, izčrpali smo seznam govornikov na strani poslank in poslancev. Zdaj predlagam, da damo besedo predstavniku Evropske komisije gospa Volkman. Tam nekje do deset minut, no, ampak vas ne bomo omejevali. You, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo, zelo natančno sem prisluhnila vašim komentarjem. Glede na to, kar eh, sem slišala, bi rada poudarila predvsem eh, to, kaj želimo doseči z novim sistemom in z izvedbenim modelom. Želimo predvsem odpraviti upravno breme obstoječega sistema in skladno z zelo podrobnimi pravili. Želimo tudi okrepiti doseganje želenih ciljev in rezultatov. To je podlaga za novi predlog tako kot ste dejali, gre za prehod iz sistema pravil, zelo podrobnih, natančnih pravil za posameznega upravičenca na sistem doseganja rezultatov in sistem smotrnosti. Ne želimo si tega na ravni kmetov, ste dejali, zato komisija to načančno preučuje. Želimo opredeliti pravila in če so ta pravila zelo podrobna, ne dosežemo nujno najboljših rezultatov. Zato pravimo, da se želimo osredotočiti na rezultate ne na ravni posameznega upravičenca. Gospod Flanagan je to omenil. Ne gre vedno za to, kaj počne posamezni upravičenec in da bi to upoštevali kot rezultat. Gre za skupen dosežek na ravni države članice. Te rezultate bomo upoštevali in zato govorimo o smotrnosti. Dejali ste, da imamo kmete, ki upoštevajo pravila, jih spoštujejo, vendar pa pravila niso smiselna. Mi pravimo, da evropski cilji so smiselni, želimo doseči čim bolje rezultate na ravni teh skupnih ciljev. Države članice morajo zastaviti ciljne vrednosti glede teh željenih rezultatov, potem pa morajo države članice same gotoviti, kakšna pravila potrebujejo na ravni posameznega upravičenca, zato da bodo dosegli te rezultate, namesto da imamo enaka pravila, ki so zelo zelo natančna, stroga in podrobna za vse. Rada bi tukaj predstavila enega od eh, primerov. To je področje kjer uh, imamo ekološki fokus, nekateri pravijo, da zim zeleno grmovje je lahko takšen ekološki poseg in nekateri potem sprašujejo, kakšna je luknja ali premor v tem um, zim zeleni meji, um, je to zaradi poti in tako dalje. Potem smo začeli z zastavljanjem pravil na evropski ravni. Sama sem potovala po Evropski uniji in si ogledala, kako kako izgledajo zimzelene um, meje, ograje, grmovje, kako to zgleda na irskem ali na polskem. To se med seboj razlikuje. Sedaj v predlogih želimo ohraniti ekološko usmerjanje, tako kot. Uh, so, je zim zelena ograja, vendar pa država članica najbolje ve, kaj to pomeni v njihovi državi članice. Tega ne moremo urejati na evropski ravni. Če si tega želite in da želimo doseči čim večjo biotsko raznolikost, um, zagotoviti dobre pogoje za ptice, mislim, da je najbolje, da države članice same odločajo, kakšna je najboljša zelena ograja. Tako je zastavljen celoten sistem. Pomembno je, da če se želite vrniti na podrobna pravila na evropski ravni za posameznega upravičenega, bomo dobili sistem dveh slojev in s tem povzročili dosti večje upravno breme, kot ga imamo sedaj. Gospa Müller je omenila tudi prehodno obdobje. Glede tega lahko rečem, da nismo dejali, da nismo popolnoma opustili sistema, ki mi je telil na spoštovanju pravil in da bi prišli na sistem smotrnosti. Pravimo, da ne, da imamo sisteme, ki dobro delujejo v državah članicah in da ne povzročamo še več upravnega bremena, pravimo državam članicam, da tisto, kar dobro deluje, s tem naj se tudi nadaljuje, da imamo sistem za identifikacijo, organe za nadzor in tako dalje. Vse to vsebuje predlog komisije. To, kar dobro deluje in kar ne povzroča dodatnega upravnega bremena, bo tako ostalo tudi v prihodnosti. Glede upravičencev in poenostavitve za upravičence, kot sem že dejala, namen je, da ne bo pravil na ravni upravičencev, kar ne bi bilo smiselno za upravičence. Zato dajmo državam članicam dovolj prožnosti, da si same zastavijo pravila za svoje upravičence, države članice, tudi posebna pravila za določeno regijo, ne pa da bomo imeli enaka pravila za vse. Takšen je nov izvedbeni model. Veliko vas je dejalo, da to v praksi ne bo delovalo. Nekateri ste zopet omenili datum 15. februar. Ta se vedno znova pojavlja. Kaj počnejo države članice? Države članice ne pošljajo samo računovodskih izkazov, ampak zelo podrobne izjave in uh, razporeditev in razdelek vseh stroškov plačil, ki so jih opravile za vsakega upravičenca in prejemnika posebej. Države članice sedaj v tem trenutku 15. februarja pošljajo vso dokumentacijo, vse do posameznega upravičenca. Sedaj pa želimo v prihodnosti, da države članice do 15. februarja poročajo o skupnih doseženih rezultatov. Potem imamo organe za certifikacijo. Te sedaj certificirajo zakonitost plačil, ki so bila izplačana za posameznega upravičenca. Sedaj je poročanje drugačno, vendar pa bodo države članice vseeno poročale o upravičenosti plačil, tako kot to počnejo danes. Zato je zelo težko delati s temi poročili. Uh, pravite, da bo s tem breme še večje, vendar pa ga bo manj, ker danes se pošiljajo in nam izročijo poročila, ki so bolj podrobna. Organi za certifikacije bodo certificirali podatke, koliko hektarjev eh, um, je prejelo neposredna plačila, koliko je bilo projektov za obnavljanje, za modernizacijo. Vse te podatke sedaj prejemamo, vendar pa niso certificirani. Te bodo sedaj certificirali organi za certifikacije, vendar pa ti ne bodo več merili posameznih pol, ampak bojo certificirali upravičenost posameznih plačil. Želimo zmanjšati upravno breme, tako da bomo imeli samo pravila, s katerimi bi resnično lahko dosegli željene rezultate, da bomo povečali smotrnost. To želimo doseči s tem modelom in zato gre pri tem predlogu. Vendar pa moram povedati, da smo tudi z velikim zanimanjem prebrali vse predloge sprememb. Veliko pripomb je utemeljenih, vendar pa bomo z veseljem nadaljevali pogovore o teh odprtih vprašanjih in kako bi lahko skupaj dosegli končen kompromis. Hvala. Hvala lepa za pol minute, gospod Flanagan. Right, Najlepša hvala. Omenili ste zim zelene grme in vzdrževanje. Zato sem se spomnil na nekaj, kar je omenila gospa Megine že večkrat in to je predlog, da bi plačali nekaterim, ki skrbijo za to. kaj bi preprečilo, da bi tisti, ki že imajo takšne zimzelene grme, da te enostavno zruvajo ven in iznova posadijo, zato da bi prijeli sredstva ali jim bomo plačali za zorževanje, kaj ti, če ne obstaja tveganje, da bojo ljudje enostavno izruvali svoje zimzelene grme. Stal. Ena minuta za odgovor. na evropski ravni. Ne bomo postavljali pravil, kakšen eh, je razmik med eh, grmičevjem, to bomo prepustili državam članicam. Če države članice menijo, da je potrebno, da plačajo osebam, da vzdržujejo takšno grmičevje, zato da vzdržujemo um, divje živalske vrste, potem je to stvar državam članicam, da ugotovijo, kako bi lahko prispevali k doseganju željenega rezultata in evropskih, eh, vseh evropskih rezultatov. To vsebuje naš predlog. Nisem eh, želela govoriti v tej razpravi, vendar pa za nekoga, ki ob sobotah stoji v Grmičeju, da bi preprečila vstop ovca, mislim, da je prav, da spregovorim. Sama vidim vrzeli v predlogu komisije, kaže, da so poročila enostavnejša za države članice, vendar pa to še ne pomeni, da bodo države članice od kmetov zahtevale manj. Zato menim, da da je birokracija več plastna zadeva in to, kar poteka med komisijo in državami članicami, še ne pomeni, da bo manj birokracije med državami članicami in kmetom. Lahko kaj več poveste o tem? Izvolite. Beseda je vaša komisija. Lahko bi rekli, da so tudi države članice kritizirale ta sistem, čež da so pravila prenatančna, prepodrobna in da to ni primerno za nekatere upravičence. Namen komisije je, da bomo tesno sodelovali z državami članicami in države članice natančno vedo, katerih pravil ne potrebujejo in katera pravila lahko odpravimo da bi bil, bil sistem bolj smiselen za državo šanco ali za regijo. O tem bomo razpravljali v okviru strateških načrtov. Verjetno se bo to pojavilo v naslednji razpravi, vendar pa bomo o tem razpravljali, ko bodo odobreni strateški načrti za SKP. To bo komisija upoštevala, ko bo odobrila strateške načrte in eden od ciljev za odobritev je poenostavitev za kmete. Vendar bo to del razprave v horizontalni uredbi, o kateri boste eh, razpravljali kasneje. Gospa poročevalka, izvolite. Se opravičujem, gospod eh, predsednik. Rada bi se vsem iz srca zahvalila za razpravo, za pripombe, za prispevke. Komisija je opazila, koliko odprtih in tudi protislovnih vprašanj se pojavlja tukaj. Kot poročevalka lahko rečem, da si celotno ekipo skušamo najprej odločiti, videti, kaj želimo doseči in da v tem smislu oblikujemo tudi kompromise. Vprašali ste nas tudi v zvezi z seminarjem um, o seminarju v zvezi s kazalniki skupine Alde. Ta seminar bo potekal 6. februarja v dvorani Jan 4 dva od treh do pol šestih popovdne. Najlepša hvala za sodelovanje. Res je, skupaj moramo doseči končen rezultat. Kaže, da bo zadeva težka in delo trdo, vendar pa se bomo vsi potrudili za to. Ja. Hvala lepa. Ta zelo zanimiva informacija je vsekakor dala dodatne argumente tudi poročevalki, to je zelo pomembno. pomembno je tudi, da se komisija strinja s tem, da se poenostavitve vključijo v to poročilo. Hvala lepa. Z nami je sedaj gospa Herans Garcia. Kar takoj vam dam eh, besedo. Čakamo na mnenje odbora, to je nadzor proračuna in odbora Envi, kajti po členu 54 ima posebno pooblastile, potem še odbora DV in regij. Gospa poslanka, izvolite. Oh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Za začetek bi rada povedala, da smo v zadnjih tednih trdo delali skupaj z ekipo, kateri se zahvaljujem že sedaj, da na koncu ne bom pozabila. Rada bi se zahvalila tudi osebju sekretarjata in tudi osebju politične skupine, ki tesno sodeluje z mojim uradom. Imeli smo 13 tehničnih sestankov v zadnjih tednih, Tako si lahko predstavljate, kako zelo hitro in trdo eh, delamo v okviru tega poročila. Imeli smo 13 tehničnih sestankov in 3 eh, seje s poročevalci v senci. Imamo še nekaj načrtovanih tehničnih sestankov in tri seje poročevalcev v senci. Zato bomo še naprej delali, ker ne vemo, kdaj bo glasovanje in eh, vse je še odprto. Sodelovali smo s podičnimi skupinami socialistov zelenih kue. Vsi skupaj smo bili mnenja, da, da, da dokler ne bo končnega rezultata, je vse odprto, da bomo na pogajanjih na koncu dosegli eh, rezultat. Zato še ni jasno, kakšno bo glasovanje. Vseeno pa vam moram povedati, da smo dosegli velik napredek. Že od vsega začetka se pogajanja osredotočajo na prvi steber SKP-ja, kar smo prej poznali kot prvi steber, splošni cili, splošne linije in drugi steber SKP, kar zadeva cilje. Skušali smo napolniti okostje glavnih ciljev, kar je predstavila najprej komisija, potem smo k temu dodali še naš prispevek, sedaj je celotni sistem dosti bolj popoln. In eh, k temu so prispevale vse politične skupine. Poudarili smo vlogo žensk v skupni kmetijski politiki. Vloženih je bilo nekaj predlogov sprem, ki smo jih sprijeli s tem v zvezi. Glede kazalnikov moram povedati, da razprava še poteka. EKR, ELAS in ALDE podpirajo to linijo. Socialisti pa menijo, da je pomembno, da unesemo kazalnike v zvezi z vplivom. Mi menimo, da je to nemogoče poročevalka v senci soseličnih vrst ustraja glede tega. Glede opredelitev in najpomnejših opredelitev, dejanski kmet je tukaj najpomnejše vprašanje. To poglavje je zelo zapleteno in eh, napredek eh, ni bil dosežen. predloge sprememb bomo zavrnili. Glede trajnih, travi, trajnega travinja tukaj so tudi težave. Naš eh, kolega Des je dejal, eh, da pet let pomeni velik pritisk za naše kmete in da. To predstavlja zelo veliko oviro, zato bomo o tem še razpravljali. Mi imamo tukaj zelo močno stališče, zato se bomo še naprej pogajali z drugimi političnimi skupinami. Glede mladih kmetov, tukaj smo opravili znaten napredek, ni večjih težav in glede novih kmetov. Če bi besedilo izboljšali, bomo dosegli napredek, in lahko dosežemo dogovor glede tega zelo kmalo. Glede splošnih ciljev. Socialisti ustrajajo pri zunanji konvergenci v naši politični skupini. Se nam ne zdi, da je to del nacionalnih načrtov, ampak da gre za nekaj, kar naj bi ostalo zunaj nacionalnih strateških načrtov v okviru SKP. Potem pa imamo mm, pogojevanje členi 11, 12 in 3. priloga. Tukaj imamo glavne stebre, za strukturo strateških načrtov. Mi ustrajamo pri ideji, mislim, da se glede tega strinjamo v tem odboru, da moramo okrepiti skupen blok skupne kmetijske politike preko pogojevanjem vezanih plačil. Mislim, da smo tukaj dosegli dogovor, obstaja nekaj razhajanj glede tega, če bi vključili pravice delavcev in socialni vidik v 11. člen. ELS, ALDE in EKR se s tem ne strinjamo, socialisti pa ustrajajo pri tem predlogu. Pri tem jih podpirata skupini zelenih in GUE. Glede tretje priloge in v 12. členu, glede na to, da je tukaj Sofija Ribeiro in tudi drugi kolegi iz najbolj oddaljenih regij, da smo dosegli zelo dober sporazum in da večjih težav ni. Ko govorimo o ekvivalencah med kulturami. Tukaj eh, smo imeli veliko razprav, vendar pa smo vseeno sprejeli opredelitev, ki jo podpirajo politične skupine. V tretji prilogi smo večinoma dosegli dogovor, obstaja le nekaj odprtih vprašanj, kar je zelo pomembno, ko gre za javno mnenje. Se caigan cuanto. Eh propriedad de. Glede identifikacije in označevanja živine, glede na to, da ne bo več eh, fizičnega označevanja živine, lahko pripelje do finančne kazni in sankcij za živinorejce. Mislim, da se moramo na tem področju še potruditi, kaj ti mi menimo v naši politični skupini, da takšne sankcije živim za živinorejcev glede nečesa, čemor se ne morejo izogniti, um, ni prava pot ne smemo škoditi našim kmetom. Ni, ne morejo namreč 24 ur nadzorovati, da imajo vse živali fizično identiteto tam, kjer ta mora biti. Tudi mi ljudje zgubljamo stvari, um, ogrlice, obeske prstane, zapesnice, za živali pa to še toliko bolj velja. Glede drugih vprašanj pa smo opravili napredek in še služba za pomoč kmetijam. Tukaj obstaja zelo pomembno vprašanje. Poslanci so zelo zaskrbljeni zaradi samomorov, zaradi depresij, za katerimi trpijo kmetije. Tukaj v parlamentu moramo biti zelo občutljivi in sezbini za takšna vprašanja. Zato smo na tem področju dosegli dogovor s katerim bi lahko vzpostavili takšen center za pomoč, da poskrbimo za čim boljše psihično in fizično zdravje kmetov in njihovih družin na podeželju. Potem pa imamo sporno vprašanje, ki ga omenjajo mediji. Vsakeč, ko me intervjuvajo um, glede te reforme, me vprašajo glede zgornjih mej in omejitev. Mi imamo predlog kjer imamo, da ko gre za zneske više od 150 150 tisoč evrov bo prišlo do zniženja petin, za 25 odstotkov subvencij. 5 odstotkov subvencij naj bi države članice namenile za preporazdelitev sredstev, kar je cilj eh, omejevanja. Tukaj obstaja veliko različnih mnen med poročevalci v senci, veliko tehničnih sestankov smo imeli, ne kaže, da bomo dosegli dogovor tako zelo kmalo. Obstaja veliko nasprotovanj strani socialistov, zelenih in guje na eni strani in eh, e LSA, Aldejnikar na drugi strani. Če ne bomo dosegli dogovora, potem bomo skušali doseči večinsko podporo med poslanci. Treba je upoštevati tudi ideje glede plačil in prihodkov, seveda, če gre za deklarirane prihodke. Ne priznavamo pa stroškov za neprijavljeno delo. Tega politične skupine ne priznavamo. Ravno tako politične skupine želimo, da bi od prihodkov lahko odšteli stroške za podjetja, ki ponujejo storitve kmetijam. Potem pa imamo tudi predlog glede najmanjših minimalnih pogojev za prejemanje pomoči in podpore eh, v okviru prvega stebra imamo več kot 40 predlogov sprememb in glede tega nismo dosegli dogovora. Potem pa imamo 18. člen, kjer je razprava še odprta. Seveda smo dosegli dogovor glede mm, redko naseljenih področji, zapuščenih območij, težko dostopnih območij in tako dalje. Treba je tudi regionalizirati mm, pomoč glede na gospodarske in socialne razsežnosti, vendar pa ni podpore za predlog pomoči za tiste države, eh, ki, ki je pomena za države, kot so Španija, Italija in Francija. Na zadnji seji poročevalcev v Senci smo se pogovarjali z gospod Neuhel glede tega in dogovora še ni bilo. Po drugi strani pa je gospa Neuhel, pročevalka v senci socialistov, predlagala, da bi pri tem upoštevali prispevek za splošno dobro. Vprašali smo se, kako bi to dosegli, kaj je splošno dobro, znači javno dobro. Imamo regije, ki prispevajo več, manj, v večji miri, manjši miri. Ne mislimo, da bi to lahko izmerili kako izmerimo prispevek za javno dobro določenih regij v določeni državi. Treba je upoštevati razlike in okoliščine, treba upoštevati, kakšne metode uporablja določen kmet, kakšne ukrepe, ki so pozitivni za varstvo okolje, za javno dobro, izvaja upravičenec, ne pa toliko regije. In kar zadeva omejitve števila hektarov, to pa je zelo pomembno vprašanje, ki sem ga omenila že prej in se želimo imeti možnost, da se omeji število upravičenih hektarjev. Eh, v Španiji bi bilo posebno drugače, če bi imeli vse, vsa. Um, vse površine upravičene. Če bi bili vsi hektarji upravičeni, bi vsak kmet dobil zelo malo. To je zelo pomembno uh, vprašanje, torej, kako imeti hektare. Glede plačilnih pravic pa je zelo pomembno vprašanje, kateri datum bomo, začel, bomo začeli uporabljati. Veliko vprašanje je tudi, kdaj bo ta reforma začela veljati. V zvezi s tem se še posvetujemo s pravno službo. Potem pa še ena zelo obsežna razprava, ki jo moramo imeti, mladi kmetje. Vsi želimo mladim kmetom pomagati, Ampak razlike so ogromne pri teh amandmajih, ki smo jih videli. Mi smo mnenja, da bi morali zares skrbeti za mlade kmete, da ti bi jim, oziroma trenutni sistem bi moral delati tudi za mlade kmete, zato pa ga bo treba verjetno tudi spremeniti. Še vedno pa je odprto vprašanje, plačila za trajnost oziroma vzdržnost. Potem pa še ena odprta razprava in sicer plačilo za mlade kmete in pa ekoshema. Kot rečeno, bomo, smo imeli tudi tehnične sestanke, 15 jih bomo še imeli in prepričana sem, da bomo naredili korak naprej pri teh vprašanjih. Zdaj pa bom z velikim veseljem prisluhnila komentarjem vseh eh, poslancev. Je še dobro, da je že po 3 minuti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 Če res, kaj ti pravite, da smo hm, kakor da na dobri, vo, na dobri poti, ampak nismo. Vsekakor lahko povem, da ja, vsi izkazujemo dobro voljo, vsi delamo zelo uh, trdo, vsi pripravljamo na sestanke zelo pripravljeni. Ni način delati tisti, ki je problem. Delitve so zaradi razumevanja stvari in nikako nismo na dobri poti. Če začnemo z zavezujočo naravo, uh, ukrepov, kaj naj bi bilo zavezujoče na evropski ravni, kaj prepuščamo državam članicam. Ta isti, ki se zauzemajo za enotno uh, kmetijsko politiko, pravijo, da je bil prejšnji sistem eh, sicer boljši in ta isti potem govorijo in tudi vi, gospa poročevalka, ta isti pravijo, da ne, da to ne bi smelo biti zavezujoče in da bi morali vse skupaj biti kar se da eh, spremenljivo in prepuščeno državam članicam. Tako da tu smo na popolnoma različnih bregovih, tudi kar zadeva zgornje meje tu nismo na dobri pot. Nobenega načrta nimamo, kako dejansko z mm, delovno silo. Nekateri menijo, da mora biti 100 odstotkov eh, bruto eh, plač priti iz ravni EU, nekateri celo menijo, da bi to moralo iti eh, tudi za plačila podizvajalcev, za socialdemokratke in socialdemokrate, za našo skupino. Lahko povem, da to ne bo šlo in tu nikakor nismo na dobri poti. E, češ, da imamo samo še par detaljev, ki jih treba rešiti, potem pa gremo lahko naprej. Ne, nikakor ne. Nobenih rešitev še ni in vedno znova se zadeva prepušča tehničnim sestankom in izkaže se, da nimamo nobenih, e, nobenega načrta. Kar zadeva cilje, tu se želim izrecno zahvaliti, tudi tu ste eh, šli in tudi meni nasproti, se pravi, da. smo to opredelili v devetem cilju, ne v okviru desetega cilja, tudi kar zadeva cilje trajnostnega razvoja. Tako da vem, da to ni nič osebnega, vem, da mi kot skupina poskušamo kar se da dobro sodelovati, ampak eh, bojim se, da smo zelo daleč vsak sebi. Potem eh, tematika trajno travinje. Če imamo kar takoj dve skupini in eni pravijo trajno travinje, Eh, dejstvo je, da trajno pomeni trajno, da je to vedno travinje, drugi pa pravijo, a ne, ne, praha je že vključena v trajno travinje. Trajno travinje in praha ne gre sta skupaj, ampak eh, vedno znova se zadevo vrača na raven tehničnih sestankov, ampak dejstvo je, da nismo enotni in čez eh, pet, deset let prav tako ne bomo. Potem glede mladih kmetov tudi nismo enotni. nismo se enotni, ali so mladi eh, kmeti samo do 40 ali je treba do 40 leta priti v kmetijstvo, da bi jim podporo. Celo pri takšnih temah nimamo uh, jasnega odgovora. Tako da kolegicam in kolegom tu v odboru za kmetijstvo želim povedati, da mi vsekakor želimo, ampak smo daleč, daleč vsak sebi in ne vemo, ali bomo vsebinsko sploh lahko prišli do kompromisa, ki ga bodo podpisale vse strani. Hvala. No, kjer je volja, skupaj z trdim delom, potem obstaja tudi priložnost za neko skupno pot. Bom ponovil, če obstaja volja, gospa Neuhl, dobro, morda kasneje. Gospod Nikolson. Tudi čestitke, gospod Nikolson, ki ti danes praznujete rojstni dan. Vse najboljše. Izvolite. Uh, indeed, chairman, real... ja, najlepša. Hvala, gospod predsedujoči. Ampak jaz sem že tako star, da bi raje pozabil, da rojstni dan sploh imam. Rojstni dnevi so pač nekaj, čemu se ne moremo izogniti, nažalost. Na začetku bi želel čestitati poročevalki in pa njenemu eh, osebi. Zelo težko nalogo je imela. Preučiti je morala, mislim, da 5000 manjmajev, kot smo jih imeli na začetku. To je zelo obsežna naloga, ki jo mora opraviti in prepričan sem, da ji gre zelo dobro od roka. Jaz sem uh, že celo kariero pravzaprav aktiven na področju SKP-ja in mislim, da moramo preučiti to kot proces, kot proces, ki se izboljšuje vsakeč, ko spremenimo SKP, postane malce boljši. In mislim, da je naša dožnost, da kot poročevalci in poročevalci v senci poskrbimo za ta bolj učinkoviti SKP. In najlepša hvala vsem, ki so delali do zdaj na tem področju. Prav tako pa je naša dožnost v odnosu do kmetov in do kmetijske industrije če kmetov ne bi bilo, tudi hrane za potrošnike ne bi imeli. In to je ta izziv, s katerim se soočamo v tem odboru že nekaj časa. In mislim, da se tega številni v, v drugih odborih ne zavedajo. Uh, smotr reforme SKP je, da popravimo napake iz preteklosti in zelo pomembno je vprašanje proračuna. To je tudi zdaj težavno vprašanje. Trenutno se pogovarjamo o reformi SKP, ne da bi točno vedeli, kakšen bo, kakšen bo sploh proračun za to področje. In posebno nesmiselno je ponavljati vse te argumente, ki smo jih že slišali, ker uh, bomo še kar nekaj časa čakali na proračun in ga bomo verjetno dobili še v naslednjem sklicu parlamenta, to, tokrat tam pa ne. In vse dokler ne bomo vedeli, kaj je v proračunu, sploh ne bomo vedeli, koliko sredstev imamo. Vsi se zavedamo, da mora biti kmetijstvo robustno, to je namreč zelo pomembno za evropske kmete. Strateški načrti so tista prava vsebina te reforme in ključno je, da najdemo prave rešitve za naše kmete. SKP mora na vsakem koraku pomagati eh, kmetom. To bo tudi dobro za vse evropske državljane. Vemo, kako veliki ziv je to. Prav tako pa moramo znati pripraviti politične ukrepe, ki bodo upoštevali tudi okoljske potrebe v Evropski uniji. In jaz sem vedno trdil, da kmetje niso del eh, te okoljske težave, ampak okoljske rešitve. Vsak dan to dokazujejo po celi Evropi. In upam, da bi se tega zavedalo več ljudi. In vse dokler se tega ne zaveda več ljudi, tudi rešitev ne bomo našli. Nima smisla, da se samo obtožujemo, Eh, različne skupine, pač zavedati se moramo te resnice. Hrano moramo proizvajati, eh, upoštevajoč določe standarde. In to v Evropi počnemo izjemno dobro. In to je naša um, velika prednost. In komisar Hogan je večkrat povedal, kako pomembna je poenostavitev. Sam sem slišal kar nekaj argumentov v to smer. Poslušali smo argumente za poenostavitev v tem odboru. Uh, zelo pogosto in eh, res iskreno upam, da bomo s to reformo in slišal sem določene komentarje na odborih, češ, da če bi ta reforma bila spremenjena kot nekateri želijo, bi pravzaprav vzpostavili še več birokracije za kmeta na terenu. In mislim, da bo a, eh, na ta način njihovo življenje je veliko teže. Vidim, da me že poskušate prekiniti, gospod predsedujoči. Vem, da želi besedo še številni kolegi in kolegice. Vse skupine se morajo zavedati, kakšne cilje želimo doseči, ampak vedeti moramo tudi, iz kakšne osnove štartamo. Ta reforma vsekakor ne bo izvedena v tem slice parlamenta, ampak uh, to, kar damo mi v ta proces, bo predmet pogajanj in poročevalka. Upam, da bo izvoljena tudi v naslednji sklic eh, parlamenta, zato ker zares pozna uh, področje. Ona pa mora imeti neke adute v rokavu, s katerimi bi potem trgovala v zadnjih fazah pogajanj. In pripričan sem, da pač moramo storiti Eh, to, kar lahko, zato da bo poročevala, kaj te adute je imela v rokavu. Hvala. Reforme, zašem je karakter dostos. Ja, reforme so bile vedno nekako postopne oziroma dodatne, kar zadeva proračun, ta nedvomne ne bo manjši od tistega, ki ga je predlagala komisija. Gospod Hautema. Yes, thank you very much. Eh. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči da no, naj začnem tam, ker je Tim Nikolsen končal. Jaz sicer upam, da bo ponovno izvoljena naša poročevalka in da bo lahko nadaljevala s svojim delom v naslednjem mandatu po volitvah. Izjemno kompleksno je to področje in videl sem, res koliko dela je poročevalka vložila v ta dosje za to, da bi Evropski parlament že v prvem brenju pripravil svoje stališče. Čas pa je naš največji sovražnik tule. Velika škoda je to po svojem. V eh, podrobnostih se namreč pogosto ne strinjamo, ampak glede te širše slike pa mislim, da razlike niso nam nekako obsežne. Vsi želimo imeti SKP, ki bo uspešen, ki bo bolj konkurenčen, ki bo prevedel do zelenitve. Želimo imeti SKP, ki bo poskrbel za enake pogoje za vse. To želimo vsi. Vsi želimo imeti preprosta eh, SKP, ne pa neko božično jelko. Prav tako želimo nekaj fleksibilnosti, zato da bo, bodo lahko uporabljali različne regije. Naprimer, na Finskem so okoličine za kmetovanje posebno drugačne kot pa na jugu Portugalske. In uh, tak SKP je predlagala tudi komisija. In to je po mojem prava pot, kako naprej. Uh, ta zelenitev, ki jo imamo trenutno, ni nekako uspešna. Mislim, da se moramo osredotočiti na rezultate, ne pa na postopek in na ukrepe neki enotni ukrepi, enaki za vse, ki bi jih najizvajali vsi kmetje v Evropski uniji, niso nam nekako posrečeni. Mislim, da je bolje, da se osredotočimo na rezultate, ki jih morajo kmeti doseči. In občutek imam, da lahko to sprejmejo skoraj da vse politične skupine. Na različne načine, sicer nekatere želijo to sprejeti s okrepjeno pogojenostjo, ampak tudi tam opažam, da se zares ne osredotočajo na ukrepe, ampak želijo več fleksibilnosti in ne osredotočajo se na končne rezultate in cilje v okviru te uh, okrepljene pogojenosti. No, potem imamo pa tu še drugo skupino, kot sem, kot sem eh, v, skupi, v tej skupini sem tudi sam in jaz zagovarjam uporabo ekosheme in nekateri pa so povedali, da želijo vse dati v drugi stebr. Odkrito povedano. Mi je pa samo vseeno, kako to izvedemo, ampak zdaj vi opažam, da obstaja nek zagon, priložnost, uh, vsi želimo doseči enako. In sicer, da bi SKP postal bolj poenostavljen in učinkovit zlasti, kar se te konkurenčnosti in zelenitve. In upam, da bomo v naslednjih tednih in mesecih pripravili nek ustroj tega besedila, s katerim se lahko strinjamo vsi. Hvala, Hosling. Ja, vielen dank. Eh. Ja, hvala lepa. Zdi se mi, da smo na nekih dveh različnih dogodkih. Jaz eh, nimam občutka, da ravno nas napredujemo dobro. Eh, na stotine amantmajev je toliko eh, razhajanje, da ne vem, kako bomo uspeli glede na to metodo. Poročevalka ima mnenje. Ne vemo, ali je to mnenje skupine ELS, ne, ne vemo glasovali smo o poročilu Dorfman, ki pa je šlo v popolnoma drugo smer. In zato me čudi, da se tu govori, ja, to je naše mnenje in da sta tudi drugi dve skupini zraven. Sam moram reči, da je že sama metoda pogajanj dvomljiva. Vse prepuščamo tehničnim sestankom. Zdaj smo imeli 12 tehničnih sestankov, vsak traja pol dneva in dva sestanka poročevalcev v senci, ki trajata po dve uri. Tu ne bomo enotni. Vse politično naj bi rešili v dveh urah. To ne bo šlo. Ogromno političnih vprašanj in lahko samo ponovim to, kar je bilo rečeno na začetku. To je za razliko od tega, kar pravi gospa Müller. Delamo pač v skladu z pač odstavki, ki so pred nami, ne vemo pa, je cel sistem pravilen če se vrnem na poročilo Dorfman, ne vemo, ali je to to, kar parlament sploh hoče. Ali je smiselno, da gremo zdaj skozi odstavek za odstavkom in potem rečemo, ja, vse nekako smo se zedinili. Če bomo to izglasovali, bo vse skupaj totalna zmešnjava, ker ne, so, ne gre skupaj. To je, to je bistvo problema. Ne gre skupaj. Že samo vprašanje ekoshem. Ja, vse lepo in prav, ampak kako zavezojoče naj bi to bilo? Koliko denarja bo šlo v to? Koliko morajo države članice vezati na to 100 odstotkov ali le eh, manjše dele še vedno, so vse konča pri denarju. Želimo vedeti, kako bomo to financirali. Sicer eh, teh zadev sploh ne moremo rešiti, ne moremo govoriti o zavezojoči naravi teh ukrepov v drugem stebru, če ne vemo, koliko denarja bo v drugem stebru za razvoj podeželja. Skratka, vsa ta vprašanja, po mojem mnenju, privedo do tega, da sploh ne moramo iti v podrobnosti, vsekakor ne tako kot eh, poročevalka želi. Predsednik pravi, kjer je volja, je pot, ampak pot lahko vodi tudi v zmedo in eh, v, v, v napačno smer. Bojim se, da trenutno gremo v to smer. Če pogledamo zadnjo razpravo o SKP, kar deva definicijo trvinja, eh, o tem smo se takrat pogovarjali izredno dolgo, zdaj smo to nekako rešili v pol urice. Eh, tako da mislim, da se bo treba pogovoriti o tem, kako naprej na ravni poročevalcev v jesenci, kajti nič ni hujška kot e, neka nedodelana. Neko nedodeljeno stališče Evropskega parlamenta in eh, potem na tej podlagi poskušati voditi pogajanja. Moč parlamenta je pomembna, ključnega pomena in to bomo izpustili iz rok, če bomo šli po ta isti poti naprej. Hvala. Pani pošlja, mi jesteš mi... Gospod poslanec, mi smo pri koncu mandata. Za nami je delo tega celega mandata in na koncu moramo vsega, voljivcem predstaviti nek rezultat. Če ne nas bodo spraševali, kaj smo sploh počeli, vse čas smo govorili, govorili o SKP in vsakdo izmed nas seveda ima najboljše namere. In pomeno je, da govorimo o izboljšanju SKP. Tako da tu mislim, da Ja, moramo imeti kritično oko, ker to nam vsekako lahko pomaga. Ne moramo pa govoriti, da smo eh, v ne vem kakšni zmedi oziroma v nekem uh, kaosu. Gospod Flanagan. Um, thank you very much. Najlepša hvala. Glede tega, kar je povedal gospod Garcia, tudi meni je to zelo težko razumljivo. In angliško govorim dokaj tekoče, zelo težko pa vem, da je to razumeti. Ampak nekaj, kar moramo razumeti, pa je sledeče. Ta predlog oziroma ta ideja, da moramo zahiteti, kot da ne bi tega sploh pričakovali in čež, da jim bo pač zdaj javnost očitala, da se uh, moramo pomoditi. Ja, ne vem, vse smo vedeli, da bomo imeli dovolj časa. Uh, če bi pač z razpravami začeli eh, prej, bi verjetno uspeli rešiti veliko. Je pa prav, da sprejmemo dobre rešitve. To je izjemno pomembno. Najpomembnejši cilj za me in za tiste, ki jih predstavljam. In kot sem razumel, je bil to prvi cilj tudi za eh, številne poslance odbora kont in sicer, da imamo 100-odstotno konvergenčnost do leta 2026. Z njimi se strinjam ni možno še naprej eh, plača, pl izplačavati oziroma izplačevati neka sredstva ljudem, uh, za kar so storili pred 20 leti. Če bomo imeli samo 70-stotno konvergenčnost do leta 2026. Um, eh, svojega cilja ne bomo dosegli. Bolje bi bilo, če bi bili odkriti glede tega, v kaj res verjamemo in potem tudi tako glasujemo v končni fazi. Če bi to storili, bi bilo odlično. Zdaj se pogovarjamo o temu sistemu Kris za podporo pri trajnostni. In ta denar naj bi imeli zato, ker bomo uvedli zgornjo mejo. Ampak mislim, da bi to morali uh, prisluhniti kmetijskim ekonomistom. Mislim, redistribucija pravi bo posem uh, brezmiselna, zato ker sredstev ne bomo imeli, tako da bi na mesto o kratice kriz morali zapisati kar Christ, Jezus, kaj se pa dogaja. Potem pa še sistem pritožb. Sam sem zagovarjal to, da bi imeli sistem pritožb. To je namreč eden izmed največjih iz, vzrokov evroskepticizma, saj med kmeti. Sam sem šel do Negol na sestanek in uh, moj tehnični pomočnik je bil z mano, z menoj in on je istam in zares ga je presenetil odziv množice na to, kaj počne Evropska unija. Uh, odziv pa je bil tak, kot je bil, zato ker vsi izvajo neke okoljske načrte in potem Evropska unija vprašajo, če so prav izvedli nek načrt in uh, imajo občutek, da so kot otrok, ki gre k staršu, potem ga prvi starš pošle k drugemu in tako naprej. Skratka, ta sistem ni spremljiv, ampak zdaj se zdi, da bomo šli še dlje uh, v smislu tega sistema. In če to imamo, moramo imeti tudi sistem za pritožbe. Tisti, ki ste za sistem pritožbe za individualne kmete, boste lahko zadovoljni, zato ker sem sam predlagal amandma v odboru za proračun in je bil sprejet. Uh, Zdaj je pač od mnenja odbora kom tudi to, da bi pritožbe morali imeti. Ne moramo živeti v mehurčku tule, ampak moramo prisluhniti tudi drugim. Glavni razlog, zakaj se znižuje proračun za SKP, saj procentualno gledano je ta, da je ta, ker imamo v odboru za proračun ljudi, ki pravijo, da denar ne pride v roke pravih upravičencev. In dajmo jim zgovor za to, da to trdijo. Tako da je sistem treba spremeniti. Govoril sem že o tem, da vse skupaj temelji na rezultatih. Prav, ampak. Um, Kmete zdaj ne moremo, kmetov ne smemo eh, kaznovati za to, ker izvajo to, kar smo zahtevali. Glede mladih kmetov pa, smo, pa sem predlagal um, spremembo formulacije, zato da bi lahko kmetijo prevzeli takrat, ko jim je to najbolj ugodno. 6.1.G govori o tem, da moramo pritegniti več novih eh, mladih kmetov, da je to specifičen cilj. In če se prav spomnim, uh, smo v preprejšnji reformi ugotovili, da newly set up ni najboljša formulacija. Prav tako imamo še en amandma ki sem ga predlagal sam, nanaša pa se na to, da bi prešli iz situacije, kjer so potreba, potrebovane veščine, skills required, da se to spremeni skills acquired, skratka, da imamo priložnost se učijo na delo mesto. Prav tako pa moramo imeti priložnost izmeriti, ali so bili doseženi okoljski cilji. Mi imamo na irskem sistem Orbeps, ki, to je sistem, ki temeli na doseganju rezultatov. Podoben sistem imajo tudi v Španiji. Skratka, eh, špektori grejo na teren in vam dajo oceno glede vaše uspešnosti, potem pa dobite izplačilo na podlagi te ocene. Tako, zdaj prehajamo na dve minutne prispevke. Najprej gospa Aguilera señor presidente najlepša hvala gospod predsednik hvala poročevalki in vsem poročevalcem v senci. Vendar to delo ni preprosto, to smo videli vsi. Danes pa smo videli, kako zres zapleteno je vse skupaj. Delo ni preprosto, predvsem zato, ker eh, to ni samo ena nova reforma. To je eh, zares korenita sprememba. Kar veliko dela bo treba ložiti v to in vse skupaj je zelo kompleksna. Par vprašanj imam v tej razpravi. Mi ni bilo všeč to, da so nekateri trdili, da so nekatere politične skupine na tem bregu, druge na drugem bregu, ampak to ne drži, pač naša politična skupina je deljenega mnenja. Z nekaterimi zadevami se strinjamo vsi, glede drugih pa ne. Mislim, da je enaka situacija v vseh političnih skupinah, ki se danes tu. To velja tudi za ELS. Slišim namreč uh, različna mnenja iz uh, eh, skupin. Mi imamo pač svoje prioritete, ki jih zagovarja naša poročevalka, ampak eh, zadeve niso tako zelo preproste. Skratka, ni mi všeč uh, ta vrstna frontalna debata, eh, v kateri ena skupina nasprotuje drugim. Mislim, da uh, situacija pač ni takšna. Na par zadev pa bi želela opozoriti, zato da bi pač naredili napredek. Uh, uh, zares mislite, da bomo čez pet tednov glasovali o tem? Mislim, Ja, če hočemo, lahko. Ampak nastala bi velika zmeda. Vem, da vsi pač delamo po svojih najboljših močeh, ampak vse skupaj je zelo, zelo kompleksno. Želela pa bi opozoriti na par zadev, ki so jih omenili tudi poročevalci v senci. Najprej zgornja meja, capping in za mojo politično skupino je to zelo pomembna rdeča linija, obvezna zgornja meja. Za nekatere ne vem, ampak za nas je to izjemno pomembno. Vem, da se zdaj meja više, zdaj je že 150 tisoč. Ampak zakaj, kako lahko argumentirate to, da imate pač neko kmetijo, ki dobi 600 tisoč evrov pomoči, samo pomoči, in uh, ustvari, samo, uh, ustvari 23 delovnih mest na letni ravni. Je to sploh upravičeno? Ne. 600 tisoč evrov. Zato želim uh, zgornjo mejo. Zato, ker mora obstajati neka omejitev pri uh, pomoči za kmetije. Če imate 23 zaposleno in dobite 600 uh, tisoč evrov se pač računi ne izidejo. Skratka, to je eh, zelo neposrečen primer in kar nekaj primerov imamo, ne samo v moji regiji, ampak tudi v drugih regijih. Tako da prosim, da mi date nekaj argumente, zakaj ne želite zgornje meje pač, rečete, pa tisti, ki dobijo veliko, morajo še, prej, še naprej dobivati tako veliko, kot zdaj. Prav, ampak jaz sem mnenja, da treba um, plačila redistribuirati. Potem še ena zadeva. Skratka, pri teh reformah moramo biti previdni. In če Skratka, želimo imeti tako regulativo za pridružena plačila, ki bo upravičena, ki bo pač držala presojo. Ta pridružena, ja, se bom končala, gospod predsednik, se upravičujem. In ta pridružena plačila. tu ne potrebujemo še neke dodatne pogojenosti. Zakaj bi kaznovali naprimer neko kmetijo, ki se ukvarja živino rejo, samo zato, ker eh, dobiva tudi to vrstna pridružena plačila? No, mislim pa, da vsi poročevalci v senci in poročevalka delajo po svojih najboljših močeh. Sama ne trdim, da bi lahko delala bolj kakovostna. Če boste dosegli rezultate v petih tednih, bomo pa z veseljem glasovali. Pet minut, jak imamo učina? Gospa poslanka, pet minut, kako naj potem prepričamo stale v časovno disciplino? Ne moramo tako, da po dveh minutah uvoda šele preidemo na bistvo. Res, rotim vas. Gospod Erdoš. Kaj se nam vse prašamo v travnih urah? az eddigi megoldások közül kifejezetten üdvözlöm például a bizottság. Ja, najlepšie hvala, gospod predsednik. Eno rešitev bi želel pozdraviti in sicer delno znižanje delegiranih pooblastil, ki jih ima Evropska komisija. Potem pa je tu še sektor svinine in perutnine in pridelava jajc uh, zdaj komisija ne bo imela več toliko delegiranih aktov kot prej. To je dobro. Potem pa še nekaj. Mislim, da bi morala svet in parlament skupaj doreči indikatore glede uspešnosti in isto velja za pogojenost svet in parlament so tiste, ki bi se morali osredotočiti o, o derogacijah in pa okrepih za države članice. To so izjemno pomembni elementi te nove ureditve in Evropska komisija preprosto ne more imeti delegiranih pooblastil na teh področjih. Potem drugo vprašanje, prehodna državna pomoč. To vprašanje je izjemno pomembno in to moramo ohraniti, zato ker obstajajo izjemno posebni sektori, naprimer kot so sektori mleka, eh, kos, eh, ovc in tako naprej. In eh, v določenih primerjih to pomoč zares potrebujemo, če ne ti sektori ne bi preživeli. To skratka potrebujemo v besedilu. In potem kot tretje, pomoč za mlade kmete. Poročevalka je na začetku predlagala 3 odstotke. Eh, jaz podpiram ta znesek, zato ker zaenkrat še nimamo zagotovljene nove generacije novih kmetov. Moramo jih eh, podpreti, jim pomagati, to mora biti eden izmed primarnih ciljev. 2 odstotka neposrednih plačil ni dovolj. Tri odstotke mislim, da bi bil boljši znesek. Tri odstotke bi bil minimum, ne pa dva odstotka. Hvala. Kiitos puheenjohtajalle ja kiitos myös esittelijälle ja varjoille. Vaikea. Ja najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi ja se zahvaljujem poročevalki in poročevalcem v senci. Dela, delali ste zelo intenzivno. In ja, predsednik obljubim, da bo sama zelo pazila na to, koliko časa govorim. Želela bi skratka opozoriti na nekaj zadev, ki bi jih poročevalci v senci morali počepati, ko pripravljajo kompromis. Ekosjema in pa pogojenost bi morali biti obravnavana kot celota. Ne sme ta biti ti področji prestrogi, saj bi na ta način nastala dodatna bremena za proizvajalce in na ta način SKP ne bo več eh, služila svojemu namenu. Če bo končen rezultat teh reform prestroga ekosjema, bomo državam članicam pač morali dati dovolj fleksibilnosti, da izvajajo te ukrepe, tudi preko drugega stebra za razvoj podeželja države članice pač morajo imeti priložnost, da prilagodijo te ukrepe skladno s svojimi pogoji. Glede pogojenosti in pa ukrepov, ki so povezani s pogoje, pogojenostjo, ti ukrepi morajo biti podobni za vse. Kot primer lahko navedem ukrep Gajek 2. Na severu se kmetje soočajo s strožjimi zahtevami kot ostalimi. Zato, ker imamo ogromno šote naših, na naših rodnih zemljiščih, tako da bi morali pač um, imeti bolj fleksibilne zahteve za severne kmete, zato da uh, zahteve ne bodo preveč stroge za nekatere. Hvala lepa, gospod Karti. Thank you, Chair. I agree with the Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Strinjam se s to oceno, da je najverjetnejši izid ta, da bodo poslanci v naslednjem mandatu uh, v končni fazi sodili, ali je rezultat dober ali ne. Isto velja verjetno za proračun. Ampak mislim, da je prav, da vse skozi ponavljamo to, da je komisija predlagala pravzaprav to, da bomo proračun SKP znižali za 15 odstotkov in to v kontekstu, ko se celoten proračun viša upam, da, moja, da se moja vlada ne bo strinjala s temi predlogi in da se s tem ne strinjajo tudi ostale vlade. Ta predlog je zares uh, smešen. In vse dokler ne bomo dobili dobrega proračuna za kmetijstvo, bomo zelo težko pripravili neko dobro skupno kmetijsko politiko, ki bo dobra za kmete. Glede na to, da imam le malo časa, bi želel omeniti samo prioritete. Strinjam se s tistimi, ki menijo, da moramo najti pravo ravnotožje pri redistribuciji plačil. Eh, moralno, no, pač ni moč argumentirati, da je ta sistem, ki ga imamo trenutno, kjer večina kmetij težko eh, sploh preživi iz meseca v mesec, druge kmetije, večje kmetije pa dobivajo več sto tisoč evrov na mesec, to tega pač ni moč uh, upravičiti iz moralnega stališča. Zelo težko je potrošnikom v Evropi razložiti, zakaj je SKP tako pomembna, ker je pač takšna, kot je. In SKP mora biti bolj uspešna, če naj naše kmetje sploh preživijo. Zato moramo imeti transparenten sistem, uh, v katerega bodo vsi zaupali. In potrebujemo sistem, ki bo dober zlasti za tiste, ki proizvajajo um, hrano, ki jo um, jejo potrošniki, ki je izjemno kakovostna. In s tem, v tem procesu moramo zagotoviti, da bo prišlo do uh, redistribucije plačil tistim, ki proizvajajo to hrano. Gospod Santoš. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam eh, bi se rad zahvalil kolegom za opravljeno delo, ki so trdo delali za to poročilo. Evropska komisija se osredotoča predvsem za, na več subsidijarnosti in prožnosti za države članice ki naj same odločajo o intervencijah, ki naj bi bile najbolj primirne. Torej, gremo iz evropskih predpisov na nacionalne predpise. Raznolikost našega kmetijstva je realnost v Evropski uniji, vendar pa to velja tudi za vsako državo članico posebej. In to je treba priznati tudi znotraj SKP. To še posebej velja za najbolj oddane regije kjer so okoliščine za razvoj kmetijskih dejavnosti zelo drugačne od tistih na celini. Zato je pomembno, da to priznavamo v prvem stebru, treba pa je to priznati tudi, ko se upošteva um, raven razvoja regij. Zato je treba sprejeti tudi možnost regionalnih strateških načrtov, kjer se upoštevajo vse posebne specifične okoliščine. Hvala lepa, gospod Trope. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz čestitam poročevalki gre za izredno zahtevno nalogo. Tudi sam opravljam podobno delo v odboru za regionalni razvoj, tako da zelo razumem, zakaj gre. Seveda ni nujno, da zadevo pod streho spravimo čim prej. Pomembno je temu nameniti čim več časa, kolikor ga je pač potrebno, da ne bo nobenih nejasnosti, da ne bo neskladi v tem dokumentu. Koliko razumemo, svet tega dokumenta ne bo obravnaval pred jesenjo in zato menim, da imamo dovolj časa, da uskladimo svoje stališča in da pridemo na koncu do pozitivnega, otepljivega rezultata. Pomembno vprašanje je zunanja konvergenca. SKP je skupna politika za celotno Evropsko unijo, kjer naj bi veljale veljali enaki, enake zahteve za vse. Podpora pa se razlikuje od regije do regije in zato težko kmetje enakopravno konkurirajo na enotnem trgu. Tako da mislim, da smo prišli do točke, kjer je treba to vprašanje dokončno rešiti. Dan danes je govora predvsem o nekem povprečju, ki bi moralo predstavljati minimum plačil za vsako državo. Mislim, da moramo jasno opredeliti naše standarde, da bomo imeli popolno konvergenčnost in da bomo lahko vsi pošteno konkurirali, ne le kmetje med seboj, ampak tudi države članice, kajti imamo ta razkorak, ki ostaja in eh, nobene potrebe potem, da bi ostal tudi v prihodnje. Predlogov in eh, različnih možnosti je več in upam, da nam bo uspelo najti rešitev, ki bo spremljiva do vse. Gospa Zoana. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitke vsem poročevalcem v senci in poročevalki vem, da je delo na tem dosegu zelo težko, da je veliko različnih mnen, tudi znotraj ene same politične skupine. Zato je pomembno, da smo v svojem pristopu kar se da uravnoteženi in da upoštevamo specifiko kmetijstva v vsaki državi članici. Ne zato začnem s temo, kjer je moje mnenje nekoliko drugačno od eh, stališča moje politične skupine in sicer zgornja meja. Glede na eh, specifiko kmetijstva v različnih državah EU, med njimi tudi moja domovina Romunija, eh, se ne moremo strinjati z obveznim določenjem zgornje meje. Mi si tega niti ne želimo. Če pa na koncu koncev vendarle pridemo do omejevanje na vzgor, mislim, da bi morali imeti to predvideno le kot možnost za prerasporeditvena plačila. Strinjam se, da treba podpirati male in srednje velike kmetije, ampak ko govorimo o zgornji eh, meji, o omejevanju podpore na vzgor, moramo razmišljati tudi o tem, kakšen učinek ima to na srednje velike kmetije, kajti kmetijstvo, ki dejansko najde svojo pot potem na trg v, v široko potrošnjo, je tisto, ki se začne pri srednje velikih kmetijah. Seveda, ja, pomembni so mali kmetje, ampak ne smemo pozabiti na srednje velike in velike kmetije. Kar zadeva mlade kmete, in eh, s to točko bi zaključila, strinjam se, da je tri odstotke neposrednih plačil, tisti znesek, ki ga je treba nameniti temu ukrepu, kajte ja, mlade kmete je treba podpirati, potrebujemo jih na podeželju, sicer se bomo zopet soočili z zloglasnim pojavom izseljevanja iz podeželja. Gospod Šrajer, hvala lepa. Tu imamo 17 različnih preglednic. Eh, tri so zelo pomembne za nas, za naše kmete. Veliko določb je glede neposrednih plačil v skupni kmetijski pritiki. Potem je treba razmišljati tudi o tem, kako zadeve izgledajo z vidika eh, zelenih in modrih eh, ukrepov. In birokracija mislim, da preveč zapleta stvari. Namreč, če bi se lahko znebili teh zapletenih določb, potem bi mi lahko podprli 30 odstotkov. Če pa bo še vedno prepoved paše na območjih Natura 2000, potem ne vem, kaj naj rečem. Zanima me, ali komisija resnično posluša to, kar mi govorimo tu v tem odboru, ali gre pač komisija kar svojo pot naprej. Vsi smo uložili svoje amandmaje in mislim, da dejansko preprečujemo prihodnost številnih družinskih kmetij, prav tako ne spodbujamo varstva okolja. Če pogledamo naš eh, amandmak členu 51, mi želimo tu drugačen pristop in upam, da bomo mi kot poslanci lahko komisiji dali jasen signal, signal v podporo mladim kmetom. vsaj 33 odstotkov dodatno eh, potrebujemo sredstev za podporo mladim eh, kmetom. Eh, tu imam predvsem v mislih predlog gospoda Van de Kandelarja. Gospod Dorfman, hvala lepa. Tu v tej razpravi se zdi, kot da je vse, kar se danes tu odvija, napaka. Ampak mislim, da temu ni tako. Danes imamo delujočo skupno kmetijsko politiko in zdaj gre za to, da preučimo, kje lahko stvari morda izboljšamo, kje lahko ugotavljamo, da so se z leti dogodile spremembe, ki zdaj niso več spremljive. Tako da mm, mislim, da se ne smemo postiti, ne vem kako vplivati strani tistih, ki imajo velike dobičke od tega sistema danes, včasih celo prevelike. Vrhovni cilj za me je, da v Evropi vzpostavimo sistem in ohranimo sistem družinskih kmetij in da storimo vse za to, da podeželje ostane živo. In zato so potrebne določene spremembe, še posebej v prvem stebru. V prvem stebru smo tekom let opazovali spremembe, ki niso spremljive. Imamo upravičence, ki sploh niso več kmetje, ki samo oddajo vloge, s kmetijstvom nimajo nobene zveze, ampak vsako leto lepo kasirajo denar. Potem iz SKP financiramo kredite za čiste finančne investicije, ne le evropske, ampak vse več je tu tudi investicij za strani investitorjev izven EU. Če pogledamo, kaj se dogaja na vzhodu EU, vidimo, da gre v določenih primerjih za investicije, ki nima nobene zveze več z Evropsko unijo in mislim, da ni naloga skupne kmetijske politike podpirati investicije ne vem, nekega investitora iz ZDA ali iz Rusije, ampak to se danes dogaja. In eh, to so stvari, ki mislim, da si jih moramo natančno preučiti. In če te napake identificiramo, potem mislim, da moramo priti do zaključka, da je treba par zadev spremeniti. Potrebujemo eh, nek jasen model, kar zadeva zgornjo mejo, kar zadeva eh, prvi stebr, kar zadeva neko razumno konvergenco. Prav tako je treba odpraviti vse tiste vloge za izplačila, za katerimi ne stoji več nobenega aktivnega kmetovanja. Če bomo tu postopali razumno, potem mislim, da bomo na koncu prišli do dobre rešitve za kmetijsko politiko v naslednjem desetletju. Hvala. Hvala lepa. No, to sporočilo, da je potrebno ohraniti pozitivne in preverjene ukrepe iz sedanje SKP, to je vsekakor zelo, zelo pravilno. Gospod Fajci. Ja, kot vidite, so tudi v ELS različni pristopi. Imam nekaj vprašanj za poročevalko. Kaj konkretno razumete eh, pod pojmom pravi kmet? Ali je eh, gorski kmet, ki 70% denarja služi s turizmom, samo zato, eh, ker eh, to lahko počne, potem oh, lahko ohranja svojo kmetijo na hribovskem območju, ali je to še pravi kmet ali ne. Potem razlike ne med Portugalsko in Finsko, ampak v Srednji Evropi, eh, če pogledamo Mačarsko, Slovenijo, Češko, Avstrijo, kako preprečiti izkrivljanje trga tu in kako zagotoviti primerljive ukrepe na podobnem geografskem območju, če ne bi se vse odločilo na nacionalni ravni. In zakaj sploh še govoriti o zgornjih mejah? 150 eh, tisoč evrov, prej je bilo 60, potem 100, zdaj 150 in potem želite zadeve modulirati. 25 odstotkov manj za vse tisto, kar eh, je več. To ni nobeno uh, omejevanje na vzgor. Se mi zdi, da gre tu za zavajanje javnosti, ko govorite o uh, omejevanju na vzgor. In če samo vključimo tudi plače, potem sploh, zadeva sploh ni več funkcionalna, bodimo iskreni. In če 90 odstotkov naših kmetij sploh ne potrebuje 150 tisoč evrov, uh, kajti so daleč, daleč pod to, imajo te treba podpreti. In, uh, predvsem potrebujemo eh, višjo podporo za prvih 15 hektarjev, o tem sploh ni govora. In potem še odgovor Jimu Nikolsonu. Ja, res je, Jim. Kmetijstvo je del rešitve, moja kmetija je tudi del rešitve, ampak nismo vsi del rešitve. Deloma smo tudi del problema in to si moramo priznati, sicer lažemo sami sebi. Vem, da si nekateri mestu želijo postaviti spomenik za odlično delo, ki ga opravljamo. Ampak naša ministrica Kostengreva je bila pri meni včeraj in je dejala, da se bo borila za ohranitev kmetijskega proračuna in če bomo na koncu eh, dosegli slab rezultat, bo to tudi slab spomin. Gospod Bogovič. Hvala za pogodbo. Najprej generalno želim, da bi v tem mandatu se ta parlament odločil in pripravil poročilo, čeprav vidim iz razprave, da bo to zelo težko, vendar pa mislim, da smo dolžni. Drugič, eh, strogo zagovarjam to, da ne sme biti tega velikega paca, predvsem palec 15% sredstev na program razvoja podeželje je bistvo preveč in v pogajanjih je treba to eh, napako odpraviti. Podpiram princip, da bo več subsidijarnosti, fleksibilnosti, na tej osnovi tudi poenostavitve, manj kontrol pri kmetih. Kar se vsebin tiče, želim izpostaviti najprej Eh, kar se tiče kmetovanja, podpiram tip družinske kmetije, podpiram, da so... Če um, mikrofon. Podpiram tip družinske kmetije, podpiram, da so te omejitve na zgor relativno stroge in da priznamo, da, je malo kmet, malo, da so mali kmetje, družinske kmetije tudi okolju bistveno bolj spremljivo kmetovanje in da temu primerno tudi podpremo ne z besedami, ampak tudi v tem na koncu v, v uredbi. Eh, kar se tiče mladih prevzemnikov, opozarjam na problem, ki se pojavlja, da je problem tisti, ki predajajo kmetije, podpiram višje dele za mlade prevzemnike, vsekakor pa mislim, da bi morali po, ponovno biti pozoren na tiste, ki pri 55 letih predajajo kmetijo in mnogi od njih eh, prihajajo v zelo težak, težek socialni položaj in to velik razlog, zakaj tudi kmeti ne predajajo. Eh, absolutno pa delam zadnja leta na področju digitalizacije podeželja, kako podeželje opolnomočiti tako z vidika izgradne infrastrukture, kako tudi z vidika znanja pri ljudeh, tako da tako na področju preciznega kmetijstva, mobilnosti na podeželju, eh, potem tudi eh, delitvene ekonomije skozi e-strojne krožke, Eh, po drugi strani tudi zagotavljanje osnovnih dobrin, kot so infrastruktura, izobraževanje, sociala. Podeželje mora ostati živo in to moramo v naših uredbah zapisati, sicer ne bomo dobro upravljali svojega dela. Gospod Dante. Gospod Dante. Hvala, gospod predsednik. Kot prvo pozdravljam delo naše kolegice Ester Heranz Garcia in se jih zahvaljujem za posluh, ki ga je izkazala skupaj s svojo ekipo, kajti v teh zadnjih treh mesecih je trdo delala na iskanju kompromisnih rešitev, ki so danes pred nami. Kmetje nam pogosto očitajo, da vse čas spremenjamo pravila. In v omnibusu smo šli mm, proti stališču komisije in določene odločitve blokirali. Eh, ko gre za vprašanje aktivnega kmeta, ko gre za vprašanje eh, trajnih eh, pašnikov, ko gre za Eh, druge vrste podpore. In zdaj smo šele začeli s temi ukrepi in že se borimo, da bi jih spremenili. Mislim, da ne smemo pasti v, v, v to past, ki je pred nami. Pomembno je, da se osredotočimo na to, kar nam je uspelo doreči med eh, svetom in parlamentom. To je pomemben plot našega dela in to mislim, da nam bi moralo biti dobra osnova za prihodnje. Kar zadeva vezana plačila, to je, kar se mene tiče, absolutna prioriteta, kajti v velikih državah, kjer so zadeve zelo raznolike, vsekakor potrebujemo to proizvodno eh, vezano pomoč oziroma podporo, sploh, ko gre za specializirano proizvodnjo mesa na območjih, kjer ne radate nič drugega kot trava. Glede predloga Ester Herans, da bi zgornjo mejo določili pri 150 tisoč evrih, ampak da bi obenem omogočili tudi posebno dajatev za financiranje prvih hektarjev, to je nekaj, kjer moramo postopati previdno. Pri prejšnji SKP nam je to uspelo ta ukrep spraviti skozi. Ta dodatna premija za nekaj prvih hektarjev je pomemben ukrep, ki predvsem podpira male kmete. In ko že govorimo o malih kmetih na področju eh, vinogradištva, je komisija že podala nekaj predlogov, predlogov za omejevanje podpore na vzgor in mislim, da moramo biti zelo previdni, da ne bomo. Uh, šli onkraj teh zgornjih meja, kajti sicer lahko negativno vplivamo na trg. Gospod Buda. Um, hvala lepa, hvala poročevalki, hvala poročevalcem v senci. Še enkrat bi se rad lotil teme konvergenčnosti. Tu vse čas govorimo, da se želimo SKP, ki bo učinkovitejša za kmete, ampak to je nekaj, kar je možno le, če imamo enake cene na vzhodu in zahodu. Konec koncev je zelo težko, če imamo isti enotni trg, na katerem pa eni dobivajo 200 evrov, drugi pa 2000 evrov. To je poanta konvergenčnosti. In potem drugo. Mm, novi kmetje. To je kategorija, o kateri moramo govoriti. Novi kmet ni nujno mladi kmet. In mislim, da zgolj podpora mladim kmetom ne bo dovolj, da ohranjamo posebnost podeželja. Vse, kar jim je potrebno zagotoviti podporo. In potem omejevanje na vzgor. Poglejmo si situacijo, kolegice in kolegi. V Romuniji ugotavljam, da imamo ogromna kmetijska gospodarstva, ki dobivajo bančne kredite, ki so te kredite zavarovala s hipotekami, in pri pridobitvi kredita so v ulogo zapisali tudi prihode kot subvencije. Brez teh subvencij ne morejo zadev peljati naprej. Ja, seveda prihaja tudi do špekulativnih poslov mm, pri nas na vzhodu, ampak kaj bo s kmeti, ki to počno resnično dobro namerno, ki so vzeli hipoteko na uh, Eh, svoje kmetijske površine, na, na svoje domovanje, eh, bomo eh, njim prepustili odgovornost potem za to našo politično odločitev. Mislim, da nihče ne želi to vrstne odgovornosti. In mislim, da moramo s tem na nek način prenehati. Gospod Kolumbij, gospod predsednik, ne želim postaviti pod vprašanje upravljenega dela, še posebej, kar zadeva mala in srednja velika podjetja. Ampak ali se vam ne zdi nevarno, da to besedilo prepuščamo eh, proračunskim rabljem komisije? Ali se ne bojite, da bomo eh, tu demokratično v narekovajih opravili reformo na podlagi popolne proračunske eh, katastrofe? Glede na to, kar je komisija ravno kar dejala, se zdi, kot da komisija želi ohraniti tisto, kar naj bi funkcioniralo v smislu kontrole in eh, certificiranja. Ampak eh, kontrolirati kaj? Certificirati kaj? Ali je to tisto, kar si komisija eh, eh, želi, ali to je tisto, kar mi dejansko proizvajamo? Jasnih idej ne bomo imeli, dokler ne bo jasno, kakšen bo proračun prihodnje SKP. To slišim tudi iz ust nekaterih naših eh, kolegov in to se trudim dopovedati mm, praktično vsakič, ko imamo sestanek. Vsak eh, drugi kmet v Franciji postane kmet, ne da bi prosil za kakršnokoli pomoč, ker je ta pomoč oziroma podpora preveč eh, omejujoča in to mislim, da bi nam moralo dati misliti. Najlepša hvala. Gospod predsednik, najprej bi se rada zahvalila Estere Ranc za odlično opravljeno delo. Eh, glede na to, da je treba opraviti ogromno dela in imamo zelo malo časa, mm, je bilo delo res zapleteno. Tri točke, Feder nedopustno je, da znižamo najnižjo stopno za feder. To je zelo škodljivo, negativno, še posebej za najbolj oddaljene regije. Mi imamo najprej dvojni prispevek eh, v primerjavi z državami članice. Če bomo to stopno znižali, bo naše delo nemogoče. Nujno je, da Nadaljujemo s projekti, ki so ključnega pomena za kmetijstvo. Drugič, v imenu najbolj oddaljenih regij zagovarjam projekte za regionalni razvoj in se pogajam s komisijo državčanja. Mi v naši regiji imamo vlado, eh, parlament in našo oblast in nočemo biti odvisni od centralne vlade, ker nas ovira pri doseganju naših celih. Tretjič, gospa Eran se je želela ohraniti režim SKP-a, vendar pa imamo sedaj nov sistem, ki mora vključevati oblasti avtonomne um, najbolj obladalene regije v nacionalne strateške načrte. Mi moramo imeti možnost, da pride do neposrednega pogajanja med najbolj obladalnimi regijami in komisijo. Zato prosim vse poročevalce v senci in poročevalko, da upošteva te značilnosti. Hvala. Oui. <clears throat> Merci, Hvala, gospod predsednik, gospod poročevalka dokler nimamo večetnega finančnega okvira, mislim, da bomo zelo težko govorili o sredstvih, ki naj bi jih eh, namenili novi SKP. Evropski parlament se mora seveda upreti kakršnemu koli krčenju sredstev in eh, ostati nam eh, mora svobodo sprejeti ustrezne ukrepe, če bodo sredstva nezadostna. Gospod pročevalka, kot cilj si zastavljate prepričati vsakošno tveganje renacionalizacije SKP, ampak ravno z upoštevanjem specifik eh, vseh teritorijev nam bo uspelo rešiti probleme, s katerimi se sooča vsaka posamezna država članica. Ne, renacionalizacija ni nobena kletvica, prav tako to ni nobena grožnja za naše kmetijstvo, kvečemo nasprotno, mislim, da bo to omogočilo tem panogam, da se na nacionalni ravni okrepijo in da se potem lahko pomerijo z nemilosrdnim uh, zakonom konkurence, ki nam ga usiljuje komisija. Sprejemanje pomenih odločitev za delegiranimi akti je zelo zaskrbljujoče. Dejstvo je, da morata so zakonodajalce o najpomembnejših odločitvah eh, odločiti zdaj, ne pa da o tem od kasneje odloča komisija. To je namreč netransparentno in to komisiji, ki je institucija, ki je po sami naravi nedemokratična, na ta način pridobi bistveno preveč pooblastil. Vsekor si vsekor Vse, vsekakor pozdravljamo vaše prizadevanje za dostojen eh, dohodek kmetov, ampak eh, menim, da cilji nikakor niso na ravni izzivov. Zakaj ne bi odločno zavrnili komercialno politiko na področju kmetijstva? Zakaj kot vedno eh, ne bi postavili pod vprašaj dogmo svobodne trgovine, ki tako zelo škodi našemu kmetijstvu? Na področju okolja menimo, da je potrebno odpraviti. Eh, pogojevanje, ki je škodljivo, in spodbujati okoljske storitve, ki jih zagotavljajo kmetje. Če zaključim, ostaja še veliko dela, predtem bomo imeli pred seboj besedilo, ki bo kmetom predstavil ustrezna zagotovila, da bodo lahko na nestabilnem eh, trgu preživeli. Hvala lepa, gospod Jar. Hvala lepa, gospod predsednik. Morda najprej slaba novica. Znanstveniki so izračunali, da življenje na Zemlji ne bo večno, dobra novica pa je, da bo življenje še vsaj 600 milijard let na Zemlji, tako da reformo SKP vendarle potrebujemo. No, imamo nekaj kolegov, ki se e, želijo, ki želijo zaradi strahu pred smrtjo narediti samomor, ampak dejstvo je, da moramo tu vendarle. Eh, biti pripravljeni na kompromise. Kolegica Herenc eh, ne zagovarja ene in druge skupine, ampak išče kompromise in vsi si moramo za to prizadevati. Če pogledamo primer zgornjega omejevanja in pa degresije. Kar zadeva zgornje omejevanje in degresije, to se mi je vedno zdelo napačno. To, kar pravi gospod Dorfman, mi tudi ni všeč, ampak uh, Imeli smo nek seminar, kjer smo govorili o tem, kako to preprečiti. Se pravi, ali eh, resnično želimo dve družinski kmetiji, ki sta se spravili skupaj, kaznovati zato, ker uh, želijo imeti urejeno mm, politiko delovnega časa. Ne vem dvakrat slabo še ne pomeni enkrat dobro. Tako da mislim, da je treba o teh zadevah še razmisliti. In potem bi ponovil še to, kar sem dejal že pri prejšnjem poročilu. Vedno treba paziti na to, da je kmet, kmet v spredju eh, in eh, to velja tudi za debirokratizacijo, torej eh, definicija trajnega travinja, označevanje živali, potem pašalna rešitev, kar zadeva rabo tal in tako naprej. Še ena zadeva, paziti moramo, da bomo z novimi predlogi vendarle ohranili enotno eh, kmetijsko politiko. Te nacionalne strateške načrte je vse kar potrebno pripraviti skupaj v smislu najboljše prakse in kot veste, sem tudi velik zagovornik eko schem v drugem stebru in tudi tu mislim, da gremo počasi v pravo smer. Hvala. Tako od eh, velikih na mala kmetijska gospodarstva, gospa Senra. Presidente, bueno. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čisto na kratko bi rada izpostavila nekaj vprašanj. Mislim, da je zgorna meja ključnega pomena. Zelo pomembno je, da ohranimo zgorno mejo pri finančni podpori, kajti samo tako resnično lahko zagotovimo finančna sredstva za majhna in srednje velika kmetijstva. V mojih predlogih spremembah sem predlagala zgornjo mejo 30 tisoč evrov za kmetijstvo v območjih z najboljšimi možnimi pogoji okoljšimi 40 odstotkov za srednje okoliščine in višjo, najvišjo zgornjo mejo za gorska območja. Mislim, da je to nujen ukrep za to, da podpremo mala in srednje velika podjetja. Glede na to, da tukaj ne govorimo o politiki, ki ima v spredju cen, cene, se mi zdi nujno potrebno, da vzpostavimo pomoč za kmete, za majhna kmetijstva ki bi prejemali podporo, ki bi mogočila preživetje v določenih eh, območjih, ne glede na drugo pomoč, ki jo lahko prejemajo. Treba je to imeti v spredju v naši razpravi. Želimo, da kmetje ostanejo na podeželju, da pridelujejo hrano, kajti to je resnično pomembno. Zato se mi zdi zelo pomembno, da naredimo opredelitev, ki bo učinkovita za kmeta in eh, kmetico, ki se ukvarja zgolj s to dejavnostjo in s kmetom, ki se s kmetijstvom ukvarja za določen čas. Zanima me tudi, zakaj gospod komisar vedno znova sprašuje, kdaj bomo glasovali o SKP-ju. Nam komisija sedaj predpisuje, kdaj bomo glasovali in kako bomo delali, ali nam bo dopustila dovolj časa, da dobro opravimo svoje delo. Hvala. Petir. Gospa Petir. Hvala, vam, Hvala predsednik. Eh, predvsem pa tudi čestitke kolegici Herans Krsija za eh, v strut in eh, čas, ki ga vlaga v ta zelo zapleten dosje. Vsekakor ji želim čestitati, saj je uspela najti čas za to, da prisluhne predstavnikom vseh držav članic, upoštevati naša stališča, našo specifiko in iskati kompromisne rešitve, kompromisne amandmaje da dejansko skupno kmetijsko politiko ohranjamo na enotni evropski ravni, a nam obenem daje tudi priložnost, da vsi na nek način tu najdemo svoj prostor pod soncem. Strinjam se s kolegi, da če želimo zagotoviti generacijsko obnovo kmetijstva, ki se zdi, da je prioriteta SKP, je zelo pomembno, da posebno mesto damo mladim kmetom. In z tega vidika vidim, da smo vsi na isti poti in da kolegica Herans naše predloge tudi upošteva. Podpora komisije mislim, da bo tu eh, tudi gotova. Izpostavila bi vprašanje kmečkih žena, ki so bile do sedaj nekako nevidne. Sama sem tu uložila vrsto amandmajev, s tem v zvezi vidim, da tudi kolegica Herans eh, razmišlja v podobno smer in da želi zagotoviti podporo uh, Eh, ženskam eh, v kmetijstvu. Mislim, da je pomembno ohraniti podprograme za eh, ženske v kmetijstvu. Komisija je sicer predlagala, da se jih ukine, ampak menim, da to ne bi bila dobra usmeritev in v tej razpravi bi rada torej še enkrat podprla prizadevanje za to, da ne glede na politične razlike, ki seveda obstajajo, obstajajo tudi med našimi državami, poiščemo najboljše možne rešitve za naše kmete. Hvala. Hvala, gospod Ondrijo. <clears throat> Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Priznati moram, da sem eh, predvsej vznemirjen zaradi razprave, ki tukaj poteka. Razprava namreč poteka tako, kot če bi šlo za samo inicijativno poročilo. Gre pa za reformo SKP. Nahajamo se 29. januarja, 6. marca naj bi o tem glasovali na prenazasedanju in moram priznati, da ne vidim, kako bomo do takrat to delo zaključili. Reformo SKP nismo nikoli prejeli kot reformo, ampak šlo je za administrativne in tehnične spremembe. Uh, Sedaj je jasno, da tukaj govorimo o različnih vprašanjih, kot je enostavitev, administrativno mrenje in tako dalje. Zato dela še ni konec. Mislim, da mora komisija razumeti, da so zakonodajalci potrebujejo čas, da potrebujemo več časa za to, da dobro opravimo svoje delo. Jasno je, da bomo potrebovali več časa za pogajanja z različnimi odbori in tudi med poročevalci v senci. Jasno je, da ohranimo zgornjo mejo, vendar pa je to treba še dodelati in doreči. Mogoče je meja previsoka, vendar pa bi morali to povezati z porazdelitvijo eh, plačil. Če želimo upoštevati ta, tudi to, če ima kmetija zaposlene ali ne, um, potem ni dovolj da se osredotočimo samo na zgornjo mejo. Moramo tudi pogledati, kako vežemo plačiva, torej vezana plačila in porazalitev sredstev. Ni, ne bi bilo odgovorno, če bi šli na trialog z zelo šipkim stališčem Evropskega parlamenta. Zato potrebujemo čas, da oblikujemo stališče. Če ne, bomo to obžalovali, ko bomo videli, kakšna bo ta reforma nove SKP. Ja, spomnim se zadnjih 15 let dela v našem odboru. Nikoli nismo imeli situacije, da bi imeli dovolj časa. V zadnjih 15 letih nikoli ni bilo dovolj časa za vse. Naslednji, gospod direktor, deset minut. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi tudi sam eh, rad pohvalil poročevalko in poročevalce v senci za opravljeno delo, da zreducirajo več eh, kot 5000 predlogov sprememb v nekaj, kar lahko obdelamo. Gre za zelo težko delo, če lahko ponudimo kakršnokoli tehnično pomoč ali podporo strani komisije zato, da lahko skupaj spoštujemo vaše časovnice, smo vam na voljo. Omejil se bom na nekaj splošnih eh, pripom, potem pa bom odgovoril na nekaj specifičnih vprašanj. Kot prvo, novi izvedbeni model, ki ga predlaga komisija, ne predvideva samo, da bi sistem, ki temeli na pravilih, ki je vnesen tudi v horizontalnih uredbah in da bi prešli na bolj smotrni sistem. To je samo en, ena plat medalje. Mi potrebujemo tudi države članice, ki delajo skupaj z nami in zastaviti moramo pravila na evropski ravni, ki bodo omejena na splošne vidike in za tisto, kar je nujno potrebno, da zagotovimo skupnost pri naši skupni kmetijski politiki. Komisija želi omejiti naša pravila na nekatere elemente, plačila, neposredna plačila in to minimalno, potem pa države članice same določijo svoje potrebe. Če bi se vrnili na sistem, ki temeli na pravilih in to na podrobnih sistemih, tvegamo, da bomo sistem porušili. Predvsem zaradi tega, ker bomo šli na sistem, kjer bodo države članice zopet dejale, da želijo storiti nekaj, kar je dobro, dobro za okolje, dobro za kmete, vendar pa tega ne morejo storiti, zaradi tega, ker jih pri tem ovirajo evropski predpisi, za kar potrebujemo nekaj let, da jih spremenimo. Temu se želimo izogniti. Potem pa drugič, če se vrnemo na natančna in stroga pravila, nekateri ste to že omenili bo komisija morala izvajanje in spoštovanje nadzirati. Potem se bomo vrnili na stari sistem nadzora in revizij, na mesto, da bi imeli lažji sistem, ki ga je omenila že Kristina Bojhman. Naj vam podam nekaj zgledov. Omenili ste trajne travinje. Sedaj imamo nekaj težav s tem v zvezi, kar izhaja iz eh, uredbe 2020. Nekatere države članice imajo kar nekaj težav v okviru omnibosa, kar smo zaključili leta 2017. Kaj predlaga komisija glede reforme SKP? Mi želimo znižati minimum na tem področju, na tisto, kar vidimo, da je skupno v vseh državah članice. Države članice imajo prožno za opredelitev travin v skladu z obstoječimi pravili, države članice potem same določijo, kako bojo rešili to vprašanje v strateških načrtih. In to je splošni pristop državljanov glede več vprašanj. Potem imamo vprašanje pravega in dejanskega kmeta. To predstavlja veliko breme za države članice, ko skušajo oceniti stroškovno učinkovitost in včasih je izračun negativen. Države članice želijo praviti več dela z omejenimi izločki in želimo izključiti takšne primere, torej je ta, to področje prostovoljne narave. Filozofija, ki leži za našim predlogom, je, da imamo zelo osnovno in omejeno opredelitev dejanskega kmeta, ostalo pa je v rokah držav članic. In drugič želimo uvesti sistemske spremembe, preiti sistema, ki temeli na pravilih, na sistem, ki temeli na smotrnosti. Zato pa potrebujemo dobro delovanje tega sistema. Zato, da sistem deluje, pa moramo omogočiti skladno spravi tudi v primeru razrešnice. Zato pa potrebujemo poročila na letni osnovi ne o spoštovanju in skladnosti s pravili, ampak glede doseganja rezultatov. Poročanje držav članic je nujno potrebno za delo komisije in tudi za postopek razrešnice, ki poteka vsako leto v Evropskem parlamentu. Zato, da bi prešli na dvoletni sistem ali umestno poročilo in da bi potem dobili končno poročilo, bi seveda povzročilo zelo velik težek udarec na sistem in težko izvajanje v praksi. To moramo upoštevati, ko bomo pregledovali različne elemente našega predloga ki se tičejo spostavljanja oblikovanja načrtov in letnega poročanja držav članic. S tem pridemo tudi na vprašanje časovnega roka 15. februar za letna poročila držav članic. Glede tega obstaja veliko skrbi, nekateri pravijo, da se države članice ne bodo mogle držati tega roka, ker potrebuje več časa za zbiranje vseh podatkov. Ta poročila naj bi se osredotočila na kvantno podprte informacije na mesto na kvalitetno. Torej, 80 odstotkov naših plačil gre za intervencije, ki so opravljene na letni osnovi. Te je treba sporočiti do 30. junija leta N. Potem pa je ta informacija na voljo um, nacionalnim organom. Potem imajo do februarja čas, da analizirajo vse te informacije in pošljajo komisiji. Imamo kazalnike izločkov, drugi pa so kazalniki rezultatov. Pri izločkih gre za število hektarjev, naprimer. To je na voljo v informacijskih sistemih, ki že obstajajo v državšencah in zato ne potrebujete. Um, nobenega čaranja, da to zberete in pošljete komisiji. Torej, potrebujemo samo, ko, za koliko se je izloček povečal z enega leta na drugo. Torej, proizvodnja v primerjavi leta N z letim N plus 1. Ko vidite podatke, lahko to izračunate in izračun v obliki odstotkov pošljete komisiji. Mislimo, da je ta sistem izvedljiv in da države šanice to lahko opravijo na letni osnovi. Sedaj pa specifično vprašanje. Prvo vprašanje zadeva cilje. Seveda je to pomembno, kajti cilji so temeljni del našega predloga. Evropski parlament pa želi spremeniti besedilo glede tega. Naj vas opozorim na naslednje. Če spremenimo, kako opredelimo cilje in če jih dodamo nova, ima to neposreden vpliv na kazalnike, ki jih vsebuje priloga v poročilu, ki ga morajo Eh, izdelati države članice. Torej, moramo upoštevati spremembe, ki jih vnešem, vnesemo na eni strani, da bo to vplivalo na poročila in kazalnike na drugi strani. In glede delegiranih in izvedbenih aktov, nekateri pravijo, da bi morali delegirane akte zmanjšati. Sešteti smo skušali delegirane akte in jih primerjati z izvedbenimi akti v primerjavi z novimi horizontalnimi strateškimi, zdarmi uredbami in strateškimi načrtami in 50 odstotkov smo znižali te akte, kar pomeni, da smo upoštevali želja držav članic Evropskega parlamenta, da bi znižali število deregenih aktov, to smo tudi storili. In še zgornja meja. Tukaj gre za politično vprašanje, ki je tesno povezano s pogajanji o večletnem finančnem okviru zgornja meja in prerasporeditev sredstev je prostovoljna. Imamo obvezno zgornjo mejo in pa obvezno porazdelitev za to, da bi pomagali in podprli male kmete. Če rečemo, da lahko stojimo eno, ne pa drugo, ni možno. Vse to je treba izvati skupaj in istočasno v državah članicah. In še zadnje vprašanje glede najbolj oddaljenih regij. Prožnost in svoboda držav članic pri izdelavi strateških načrtov dajo možnost državam članicam, ki imajo takšne regije, da upoštevajo vse posebne značilnosti teh regij. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Pročevalj. Pues muchas gracias. Najlepša hvala. Gospod predsednik, najprej bi se rada zahvalila vsem in vsakemu posebej za prispevke in pohvale dela, ki smo ga upravili. Obžalujem, da gospoda Hautemaja tukaj ni. Tudi njemu želim isto, kot je on zaželel meni, da se vrnemo v naslednjem mandatu. Gre za zelo odnevno zadevo, ki zbuja veliko prahu v medijih, zato je jasno, da obstajajo razhajanja v stališčih in da je razprava zelo vroča. Mandata bo k malu konca, rešitev ni. Seveda razumem, zakaj gre. Vendar pa, če dvomite v metodologijo, to dodela, mm, me malce preseneča, kaj ti naša delovna metoda je vedno enaka. To pomeni, da poročevalec organizira, pregleda predloge sprememb, jih razvrsti in potem pripravi predlog, ki pokriva čim več stališč, glede enega vprašanja. To smo tudi storili. Potem se o tem zopet razpravlja z tehničnega vidika, če pa še vedno obstavljajo sporna vprašanja, kjer rešitev ni, se sprejme odločitev soglasna ali pa na podlagi večine. Vsak člen posebej, seveda, vsak člen posebej je treba obravnavati, če so predloge spremen položeni, na podlagi različnih členov. Včasih razpravljamo zaradi ene same besedice, zaradi enega pridevnika ali člena ali najmanjšega dela besedila in o tem lahko razprave potekajo zelo dolgo in zato je logično, da obravnamo vsak člen posebej. Potem moramo o tem glasovati in videti, če smo za ali proti. Kaos. Ne vem. To pomeni, da smo na tehnični seji in potem zopet pridemo na sestanek poročalcev v senci, kjer se odpre to vprašanje in potem zopet unesemo novo besedo in o tem zopet razpravljamo. Kaotično je, da tukaj predložite predloge in ne želite popustiti, ne spremate kompromisov. Kaos pomeni, da sem jaz edina, ki imam prav in da mnenja nobenih ostalih ne uh, velja. Kaos je, da imamo tri poročevalce za eno samo stvar in kaos, eh, do kaosa pride, če imamo sestanek za zaprtimi vrati, medtem ko član politične skupine opravlja klic preko Skypa z drugimi, ki so zunaj dvorane. Potem, ko sem poslušala gospo Aguilero in žal mi je, da je danes in tukaj ni, tukaj ni predstavila stališče svoje skupine. Ne vem, koliko sestankov so imeli v politični skupini socialistov, kako se organizirajo in kako se odločajo glede tega, kaj morajo početi v drugih političnih skupinah. V LSE smo imeli že peti sestanek in ko oblikujemo stališče, ga predstavimo v politični skupini. Včasih eh, imamo tolmačenje in včasih govorimo v jeziku Šekspira, ne Cervantesa, čeprav bi mi bilo to bolj všeč, pač delamo tako, kot lahko. In Gospe Neuhel, tudi ni to obžalujem. Rada bi videla, da me slišite. Vendar pa Je pomembno, da se organizirajo, kajti tako smo delali vedno. vidimo, da nekatere osebe sledijo svojemu političnemu cilju, ki je, da zavrnejo vsakršen predlog, da bi dosegli kakršen koli kompromis. Če ne želijo zaključiti pogajan, ker dogovora ne želijo, naj nam to sedaj povedo in se osredotočamo na tiste, ki si dogovora želijo, ki želijo zaključiti pogajanja in ki želijo oblikovati kompromise, kar lahko podpremo potem tukaj v tem odboru. Tako pač je. Gospod Bejc me je vprašal, kaj pomeni dejanski kmet. Predlog ste že videli in tam jasno pišem, kakšno idejo imam glede tega. Pripravili pa smo tudi predlog, kompromisni predlog o dejanskem kmetu. Gre za opredelitev, ki je blizu tiste, ki jo predlaga Evropska komisija, kajti daje prožnost državam članicam. Zakaj? Ker mogoče v Romuniji, kot sem slišala od kolega v bližnji skupini, imajo problem in to je, da kmetije ne morejo preživeti samo s kmetijskimi dejavnostmi in zato imajo tudi dodaten poklic, zato dopuščamo prožnost državam članicam, da to opredelitev prilagodijo na svoje realnost. To je logično kaj ti vse ostalo bo naletelo na nasprotovanje v svetu in tudi tukaj v odboru. Kar sedite, gospodom Tan. Ta predlog povezuje produktivno dejanje z opredelitvijo. Se vem, da to komisijo zelo moti, in da bomo s tem naleteli na težave s TO, vendar pa moramo s to predelitvijo povezati tudi produktivno dejavnost. Treba je ohraniti tudi družino, kmečko družino, kajti takšna je realnost v Evropski uniji. Gospod Dantan me je opozoril na dogovor v okviru omnibusa. Prav ima. Sprejeli smo ga pred več kot enim letom in s tem smo rešili veliko vprašanj. Če se dogovorimo o nečem, kar bi omnibus izboljšalo, v redu, če ne, pa bomo zopet odpirali že zaprta vprašanja. In um, to vsebuje ogromno predlogov sprememb. Če bomo dosegli dogovor, ki bo dobil soglasno podporo, v redu, večina super, ampak um, dogovor pač potrebujemo. Gospod Buda, omenili ste nove kmete, to moramo upoštevati in poiskati rešitev. Države članice potrebujejo rešitev za realnost, ki obstaja in to so osebe, ki se začnejo ukvarjati s kmetijstvom in se ne ukvarjajo več s panogo, ki so jo upravljali prej. Vezana plačila. Političnim skupinam sem pred nekaj tedni poslala predlog glede tega, mm, to vam lahko da na voljo poročevalec v senci. Opredelitev je še odprta, z tehničnega vidika jo je treba še dodelati, dosegli smo napredek glede besedila, gre za politično vprašanje, o tem smo razpravljali v naši politični skupini in upam, da bodo tako storile tudi ostale politične skupine. Najlepša hvala. Nadaljevali bomo z našim delom. To vam lahko obljubim in najlepša hvala vsem. Pridržujem se sem zahvalen in čestitkam poslancem poslank, poročevalcev esenci, tudi zahvalen sodelavcem, kljub zelo različnim pogledom, mislim, da se vendarle počasi premikamo in dosegamo določena enotna stališča, ampak jasno je, da bo treba izkoristiti tudi naše dosedanje dosežke. In uh, kot rečeno, stvari peljati naprej. Še enkrat hvala lepa, zdaj pa prehajamo na poročilo glede skupnih ureditev trga, poročil varci gospod Andrijo. Izvolite. Merci, monsieur le président. Euh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tukaj imam osnutek predloga, ki ga nisem našel prej. Lahko pa jim povem, da razpravljamo o tem tudi pri socialistih. Koordinatorja tukaj ni, vendar pa vam lahko obljubim, da razprave potekajo o predlogu reforme. To sem samo želel povdariti. Če pa se vrnem na moje poročilo, najprej bi se rad eh, zahvalil sekretarjatu in tudi osebju moje politične skupine. Rad bi se zahvalil tudi vsem kolegom, ki so skušali storiti vse, kar lahko, da bi dosegli kompromis gre za posebne ukrepe v zvezi z zaščito geografske označbe aromatiziranih vinskih proizvodov. Še posebej pa grejo posebej za posebne ukrepe za kmetijstvo korist manjših egejskih otokov. Do, prijeli smo več kot 600 eh, predlogov sprememb, več kot 80 jih se jih nanaša na uvodne navedbe. Začeli smo s pregledom teh predlogov sprememb. Štiri tehnične sestanke smo že imeli in tri se je poročevalcev v senci od šestih. Eden je potekal danes zjutraj ob sedmih in tam smo razpravljali različnih členu. Na tehničnem sestanku smo še pregledali več kot 400 predlogov sprejem, tako kot na seji pročevalcev v senci. Večino dela smo že opravili in sedaj tukaj pripravljamo drzen predlog in oblikovali bomo predloge v 30 kompromisnih predlogov. Torej, imamo kompromisni predlog. Gre za predloge, ki smo jih sprejeli o izvajanju sud. Gre torej za ureditev trga in obeseditev tretjega člena, o katerem se še pogovarjamo v poročevalcih sencih, ko gre za kampanje trženja. V skladu s šestim členom. Pri sedmem členu smo skoraj dosegli dogovor. Želimo torej doseči dogovor glede spoštovanja sklepa sodišča. Če bi v obdobju javne intervencije na podlagi 12. člena eh, dosegli dogovor pročevalci senci, bi torej lahko rešili tudi 13. člen. Glede odobritev eh, posajanja vinogradov imamo torej nacionalne postopke, kjer želimo ohraniti nacionalne načrte. Potem imamo 96. člen, kjer imamo temeljno uredbo ki jo je treba upoštevati in glede odprtih vprašanj, ki smo jih eh, skoraj, kjer smo skoraj dosegli dogovor, to je nakup za fiksno ceno in 14. člen. Imamo pa težave glede obeseditve tega člena. Zaradi tega bomo seveda morali iskati politično rešitev, vendar pa glede vsebine ni težav. Tudi pri 15. členu imamo težave zaradi političnih vprašanj. In sedaj še scheme sadja in zelenjave v šolah. Tukaj smo živahno razpravljali. Dogovorili smo se o prenosu tega režima v strateške načrte. Tukaj pripravljamo kompromis, o katerem smo že razpravljali na tehničnem sestanku, ki pa smo ga skušali spremeniti in še člen 63. Tudi tukaj potrebujemo tehnično rešitev glede opredelitev nasada. In še 64. člen. Tukaj smo razpravljali na tehničnem sestanku in še organizacije proizvedajalcev. Tukaj smo napredova, na, dosegli napredek na tehničnem sestanku in še priloga. Na tehničnem sestanku smo govorili o različnih vrstah vina in o sutu. Tukaj imamo tudi dealkoholizirano vino in o tem smo imeli tudi politično razpravo. Gre za pomembno vprašanje gre za zelo pomemben del vinogradnega sektorja. Španska delegacija je pripravila različen predlog glede tega vprašanja, da bi imeli posebno kategorijo za šaptalizacijo, potem bi morali opozoriti potrošnike, da gre za takšno vino ali pa mogoče ne, to je sedaj vprašanje. Informacije bi potem dali na voljo na etiketo, kjer bi bile navedene sestavine. O tem smo razpravljali danes zjutraj, razprava še ni zaključena, potrebuje dosti več pozornosti. Potem imamo še politično vprašanje glede različnih vrst v členu 89. Imamo torej vrsto um, italijansko vrsto, kjer imamo posebne vrste, ki jih enostavno nekateri ne razumemo. In potem imamo 93. člen, kjer smo upravili napredek, potem pa imamo bolj delikatno vprašanje in to je vnos posebnih vrst lambruska. In Če mi De Castro, gospod De Castro um, dopusti, da omenim italijanski izraz. Potem imamo še dealkoholizirano vino. In mislim, da bomo glede tega dosegli dogovor s poročevalci v senci. In še označevanje, kar je povezano tudi s tem, kar želijo v odboru za varstvo okolje, gospod Dorfman je bil tam eh, prisoten. Govorili smo o obveznem označevanju tudi za energetske vrednosti. Tukaj ni, šlo, ni prišlo do veliko težav. Na seji poročevalcev v Senci in Seveda ne vem, kakšno je stanje v odboru za varstvo okolje. Glede označevanja sestavin, tukaj je zadeva bolj občutljiva. Treba je pogledati, če bomo vse to navedli in zadeva je še odprta. In še uvajanje novih kategorij vina, kot sem že omenil, gre za dealkoholizirano vino. Tudi tukaj razprave še potekajo in še organizacije proizvajalcev. Tudi to bomo preverili na tehničnem sestanku. Na, sestanku, na tehničnem sestanku smo pogledali še nadaljna vprašanja in pogledati moramo, če bomo dosegli dogovor glede geografskih eh, označb, da bomo tudi dopustili oznake geografske zaščite in bomo tudi spremenili različne postopke, kar seveda ne bo vplivalo na splošno vsebino tega poročila. To je torej gospod predsednik stanje pogajanj in pogovorov, ki potekajo okrog tega poročila. Gospod Dante, glede na to, da je poročevalec povedal že skoraj vse, sem lahko sam eh, razmeroma kratek. Eh, drži, da želimo s eh, tem predlogom pravzaprav marginalno spremeniti določene zakonodajne akte, ki so bili v omnibusu. Tista najbolj težavna vprašanja so povezana z vinom, naprimer vitisla bruska, potem dealkoholizirana vina. V vsaki politični skupini se pač pogovarjamo s sektorjem in poskušamo najti uh, neke tehnične rešitve. Tudi uh, Eh, skupine za vino, mislim, da je lahko pravo mesto, pravi forum, da se pogovarjamo o teh eh, zadevah. Nimam pa kaj konkretnega za dodati k temu, kar je povedal poročevalec. Tako kratko o vinu, če ste njemu možljive. Tako na kratko o vinu, ne mogoče. Gospod Müller. Kan se auch relativ kurz machen. Die Liberalen, die sind ja im Bereich der Gemeinsamkeit. Najlepša hvala razprave o ureditvi skupnega trga so vedno zelo živahne, vendar pa dobro sodelujemo in seveda upoštevamo temeljne uredbe omnibusa. Dobro je, da smo se tudi preko te razprave vrnili na strateške načrte, kajti v tej skupini imamo veliko različnih stališč in potem se lahko v državah članice sami odločijo glede tega, kaj je bolj pomembno za določeno državo. Gre tudi za to, da brezalkoholna vina ali zmanjša vsebnost vsebnostjo alkohola unesemo v to uredbo, zaradi tega, ker za to obstaja potreba na trgu. Potreš, potrošnikom potem prepustimo odločitev, če želijo kupiti takšna vina ali ne. Imamo tudi osebe z alergijami in tudi z drugimi težavami, ki ne pijejo alkohola in da za to lahko um, sodelujejo na družabnih dogodkih in tudi drugače v družbi z brezalkoholnimi vini. Zato ta predlog podpiramo. Imamo tudi pozitivno držo glede prepovedanih vrst. Kajti, če gre za nove vrste, je prav, da tudi posežemo po starih vrstah, ki jih eh, sedaj ne vidimo več. Veselim se že nadaljnega sodelovanja s poročevalci v Senci, gospod Vegas. Ja, Dobrega. Najlepša hvala. Nasplošno bi rekel, da se ne strinjamo s strateškimi eh, predlogi, ki ležijo za reformo SKP in za tem predlogom komisije. Prepričani smo namreč, da bi nadomestili javno urejanje trga z mehanizmom samo urejanja trga, nekaj, kar ne deluje v kmetijstvu, da potem proizvajalce silimo k temu, da intenzivno proizvaja, da uporabljajo kemične substance in da se usmerja v izvoz je nekaj, kar ni trajnostno, ni vzdržno, s tem bomo povzročili pomankanje stabilnosti smrti in pa incidente. To, kar se je zgodilo v mlečnem sektorju in z odpravo kvot, vidimo, da imamo potrebo potem, da porabimo na milijone evrov za to, da bi zaustavili padec cen. Končen rezultat pa je, da prihaja do ponovne porazdelitve proizvodne in pridelave, ki se osredotoča na srednjo in severno Evropo, kar je seveda škodljivo za Portugalsko in najbolj oddaljene regije, kot so Azori v primeru Portugalske. In zato se zaradi načelnih in doslednostih vprašanj odločamo, da smo proti vsemu, kar pomeni liberalizacijo SKP. To velja tudi za vinski sektor in za pravice nasada in sajenja. To je za nas negativno in nasprotujemo tudi liberalizaciji 12 vrst. Mi menimo, da moramo zaščititi vinogradniški sektor in zaščititi tradicionalne vrste, kajti tako lahko zaščitimo tisto, kar je resnično evropskega. Seveda obstajajo izjeme, ki jih je treba preučiti, preučiti kot je Labruska, ki jo sadimo tudi na Azorih. Zato potrebujemo izjeme, s katerimi bi lahko tudi dopustili takšne izjeme zaradi zgodovinskih ali drugih razlogov. Ravno tako vsi prizadevamo za to, da bi okrepili vsa orodja in inštrumente, s katerimi bi pomagali našim kmetom v okviru izkrivljanja konkurence zaradi odprtja evropskega trga za tretje države. Zato potrebujemo inštrumente, s katerimi mi bi preprečili propad in um, neuspeh naših kmetistov najboljša podpora za panogo vina je potrošnja vina. Gospa Herans Garcia. Eh, ja, najlepša hvala. Prav imate. Čim več, tem bolj. In še bolje, če je vino kakovostno. Gospodu Andreju želim povedati sledeče. Pri vinu me skrbi odobritev novih nasadov. Kot veste, sem podala amandma za to, da bi podaljšali autorizacijo do leta 2025 za nove nasade. Zanima me, če se je kaj premiknilo tu, prav tako me skrbijo uh, popolnoma oziroma delno te alkoholizirane vina. Razmišljala sem o tem in mislim, da je to priložnost, neka nova niša za podjetja dobro bi bilo, če to požno, eh, priložnost pustimo odprto. Kvalitetna vina, kvalitetne vinske kleti, ki imajo svojo znako, ki imajo izpostavljeno znamko, verjetno se ne bo spuščal po tej poti. Zato se zna zgoditi, da bo to nišo zapolnila druga podjetja z drugimi pristopi. Mislim, da bi na ta način a, tradicionalnim proizvajalcem odzeli možnost, da bi oni zapolnili to nišo v prihodnosti. To sem želela omeniti. Te dve vprašanje me skrbita. Dealkoholizirana vina in pa odobritev za nove nasade. Gospod eh. Erdos, najlepša hvala. Hvala poročevalcu pozdravljam to, da v tej spremenjeni uredbi izpostavljamo, da imamo novo področje uporabe za skupno ureditev trga. Pa tudi seznam državnih intervencij za reširjen na um, svinino in uh, meso ovc. In dobro je tudi, da bodo pravice do novih nasadov ohranjene po letu 2020. To se mi zdi dobro. Ne razumem pa, zakaj smo zelišča Eh, izločili z področja uporabe skupne ureditve trga. Eh, zelišča so zelo pomembna za določene države članice, na mačarskem naprimer je ta sektor kaj velik. Zato bi moral, morala skupna ureditev trga pokrivati tudi uh, zelišča. Otela in pa Clinton pa ne morem podpreti za zaščito nekaterih sort, zato ker nimamo nikakršnih ocen, tržnih ocen glede tega, kako bo to vplivalo na zaščite vrst, zaščitene vrste. Poskrbeti moramo namreč za dobro delovanje Evropskega sektora. Želim pa vas obvestiti tudi to, da je včeraj eh, svet kmetijskih ministrov eh, zavrnil to možnost, da bi to vrstne vrste imali se z nami. Potem pa opis vin. Ni mi jasno, ali lahko države članice preprečijo spremembo nekatere sorte, če se ta ista sorta spremeni v drugi državi članici, ukolikor ta vinska regija pokriva obe države članici. Dobro bi bilo, če bi na to vprašanje malce bolj podrobno odgovorili. Najlepša hvala. Sem pripravljalec mnenja v, okol, v odboru za okolje. Um, za to poročilo danes smo o tem glasovali in tako pripravili naše delo in mnenje za ta odbor. Imamo nekaj pomembnih vprašanj, ki so v pristojnosti odbora in vi kot pravi poročevalci in to so označbe vina. Zato upam, da bo odbor za kmetijstvo upošteval mnenje našega odbora za varstvo okolja in še nekaj v zvezi z našim glasovanjem. Mislim, da moramo navesti kalorije na označbah vina. Tega prej ni bilo. Ravno tako menimo, da moramo vključiti dealkoholizirana, gre namreč za to situacijo na trgu, zato obstaja popraševanje, kot je dejala kolegica Rans eh, Garcia, zato ne potrebujemo eh, geografske označe porekla, vendar pa moramo dati zakonsko ureditev tudi za te proizvode. In še vprašanje ti starih eh, vrst, eh, Clinton in tudi drugih tes vrste so prepovedane v Evropi, zato obstajajo razloge in ne obstaja nobenih razlogov za to, da bi jih ponovno vnesli. Gre predvsem za boj proti podnebnim spremembam. Te so, od, vrste so odporne na mraz, ne na vročino. Potem eh, vidimo, druge vrste, kot je labrusko in tudi drugi, zato obstaja zelo veliko zanimivih vprašanj. Te vrste so zelo odporne in so primerne tudi za ekološko pridelavo vina in zato jih moramo odobriti. To so najpomnejše vprašanja, ki smo jih izpostavili v odboru za varstvo okolja. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben nur zwei Anmerkungen. Gospod Jar, hvala lepa. Uh, Samo dve pripombi. In uh, prosil bi vas, da to upoštevate, ker zdaj je čas. No, glede nujnih ukrepov, mislim, da so stvari ustrezno formulirane vsi v odboru, pa smo si enotni, da so intervencijski mehanizmi, mehanizmi, ki bi morali delovati hitreje. Jasno je, da ko pride do neke krize, moramo odločiraj veljati ukrep, ne pa da takrat še res začnemo sprožiti nek eh, proces, eh, kaj ti naše velike trgovske verige vedo, da bo takrat nekrat prišlo do intervencije in eh, temu primerno se potem cenovno prilagajati. Tako da tu potrebujemo boljši mehanizem. Zdaj, ko tu govorimo o schemi šolskega sadja in mleka, prosim, prepustite državam članicam dovolj možnosti, da te programe, dobre programe, kar se da ne birokratsko lahko izvajo. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil poročevalcu Andreju za upravljeno delo kot za predstavitev molitev, ki jo je opravil danes. Treba je zagotoviti dobro delovanje SKP, če želimo doseči vse velikopotezne cilje na okoljskem in podnebnem področju in zagotoviti dostojne pogoje in možnost preživetja za naše kmetje na podeželju. Vendar pa ne smemo pozabiti na to, da ta predlog ravno tako predlaga nedopustno znižanje sredstev, kar ne smemo podpreti v našem odboru krčenje finančnih sredstev v tem programu so že znatne, zato jih ne smemo še okrepiti. Za šipka gospodarstva, za šipke regije, ki imajo zelo malo možnosti za gospodarske dejanja, je treba zagotoviti sredstva in poštevati njihove značilnosti. Kmetijstvo je ključnega pomena za nekatere regije in omogoča kohezijo in tudi preživetje za prebivalce v teh regijah. Hvala. Gospod Flanagan, mislim, da je zelo dobra ideja to, da promoviramo in poskušamo eh, pripraviti sektor do tega, da nekaj zasluži tudi z dealkoholiziranim vilom. vinom. Meni je zelo všeč eh, vino, tudi eh, pšenično pivo iz Bavarske mi je zelo všeč. Vem pa, da če tega piva popijemo preveč, lahko povzroči raka in druge težave. Tako da mislim, da moramo biti eh, previdni pri tem, da eh, preveč eh, poskušamo ukrepiti porabo vina. Potem pa je tu še vprašanje zelišča v Evropi in pa medicinske. in zelišča, naprimer eh, kanabisa. Mislim, da bi morali kmetom pustiti, da eh, prodrejo v to tržno nišo, ne pa da jo obladujejo kriminalci. 35,7 milijarde je velik trg za medicinski kanabis v Evropski uniji. Za konopljo pa se ocenjuje, da je trg velik tam okoli 25 milijard evrov. Veliko bolje bi bilo, če bi ta denar dobili naši kmeti, ne pa kriminalci, ki se vozijo potem s Ferrari in potujejo z jahtami po celem svetu. Morda bi morali začeti razmišljati o tem. To bi, velik, to bi predstavljal velik potencial za kmete in velik udarec eh, za kriminalce. Na cuto, jo, Smo pa kaputa. Hvala, predsednik. Hvala kolegu Eriku za odlično delo, ki ga je pravljal in predvsem tudi za to, da je eh, sprožil to delo, ki lahko privede do resnične spremembe v smislu eh, popolnega pregleda uredbe sud. Eh, nekaj zadev, ki se mi zdijo ključne, ki mislim, da jih moramo poštevati v fazi iskanja kompromisov, še posebej menim, da je pomembno eh, izboljšati našo reaktivnost, kar zadeva tržna usmerjenost eh, naših storitev in da predvsem eh, tudi ukrep eh, krizne rezerve ustrezno oblikujemo. Menim tudi, da je potrebno zagotoviti ustrezno varnostno mrežo, ko ni drugih možnosti v trenutkih, ko so tržne cene bistveno nižje od točke ravnovesja. Strinjam se s komisijo, da je potrebno poskrbeti za večjo mero držav članic, večjo mero odgovornosti držav članic za kmete, kakor tudi zavarovanje in vzajemno zavarovanja, ki pa seveda ne morejo nadomestiti javne interventne ukrepe. Prav tako je potrebno upoštevati priložnosti, ki jih ponuja nova blockchain tehnologija, eh, ko gre za upravljanje s trgi na ta način mislim, da bomo lahko bolje nadzirali ponudbo na eh, področju eh, sirov, eh, šunk in drugih proizvodov, ki so zaščiteni. Kar zdaj vino, menim, da je sistem dovoljen za zasaditev potrebno ohraniti tudi po letu 2030. Komisija zdaj želi spremeniti pojem označbe porekla, kar se mi zdi sporna. Ja, mislim pa, da mora veljati tu enak režim kot za preostale prehrambene izdelke. Podatki o kalorični vsebnosti morajo vsekakor eh, biti na etiketah, kar pa zadeva to vprašanje sestavin, mislim, da bi bilo smiselno te objavljati tudi na spletnih straneh. Prosim, če se prej javljate k besedi, gospod Buda. Ja, najlepša. Hvala. Gospod eh, predsednik, čestito bi tudi poročevalce za upravno delo. Par komentarjev pa imam glede javne intervencije. Predlog komisije pokriva samo teletino. In koristno bi bilo, če bi javno intervencijo imeli tudi za svinino. Glede na to, da smo imeli izbruh afriške pršiče kuge, eh, je to zelo problematično. Tudi pri perutini bi to eh, potrebovali. Mislim, da bi morali tudi regulirati eh, trg za dealkoholizirana vina, zato ker potrošniki za to obstajajo. Poskrbeti pa bi morali tudi za to, da bo na oznaki zres dovolj informacij, na podlagi katerih se potrošnik odloči za nakup proizvoda. Za oznako bi se lahko izognili tudi dvojnim standardom v Evropski uniji. Najlepša hvala. One minute, madam Samoga. Gospa Sen. Gracias. Yo solo que... Ja, najlepša hvala. Samo ne vprašanje imam za poročevalca v zvezi z um, odobritvijo za nasade trte, ki so manjši od uh, enega hektarja. Zanima me, če ste se o tem sploh pogovarjali, zato da bi okrepili tudi uh, ste manjše pridelovalce. Gospa Ribero, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi prosila, da se dopusti sajenje in trženje uh, sorte Izabel. Gre za mm, vinsko trto, ki je zelo cenjena na Azorih. Uh, je tudi najbolj primerna za podnebne razmere in eh, se tradicionalno zelo veliko uporablja in pri tej vrsti ravno tako ni treba uporabljati pesticidov. Gospod komisar je zagotovil, da pri Azurih ne bo prišlo do krčenja, sedaj pa vidimo to krčenje in to ne smemo zamešati z eh, prvim stebrom SKP in konvergenco. Hvala. Karambije. En Colombie. Colombie. Oui, monsieur le rapporteur, je. Ja, najlepša hvala. Želel bi se zahvaliti sekretariatu in pa vsem asistentom za opravljeno delo v zadnjih nekaj tednih. Nekaj bi želel povedati glede uh, dealkoholiziranih uh, vin in glede vina brez alkohola. Pravno je, da to damo na mizo, ampak ne smemo pri tem pozabiti na naše pridelovalce. Zaščititi moramo oznake, ki jih imamo, in prepovedati to, da se prideluje vino brez alkohola z našimi geografskimi označbami. Mislim, da se moramo s. Eh, združeni proizvajalcev še naprej pogovarjati za to, da bi ugotovili, ali bi lahko ta sektor vina brez alkohola absorbiral presežek proizvodne grozdja. Morda pa bi lahko našli tudi neko drugo poimenovanje teh pijač, ne da so to vina, ampak nekaj drugega. Prav tako pa se strinjam, da bi morali biti vse sestevine na označbah, na etiketah, um, od Lahko pa bi o kalorijah, naprimer, potrošnika obvestili ne preko etiket, ampak na alternativnih um, platformah. Najlepša hvala, direktor ima besedo. Yes, again, chair, and, um... Najlepša hvala. Tudi tu se zahvaljujem eh, tako poročevalcu, kot sem poročevalcem v senci z glede tega dosjeja. Mislim, da smo naredili velik korak naprej. Glede vsebine pa bi najprej začel z nečim, kar vas ne bo presenetilo. Intervencija in pa, eh, podpori, pa tržno podporni ukrepi. Eh, komisija meni, da mora biti ta politika še vedno tržno naravnana, intervencija pa mora ostati um, v uporabi samo v smislu varnostne mreže. Tako da tu se mi ne vidimo nekakšnega manevrskega prostora. Če boste začeli drezati v to, se bo odprla Pandorina skrinjica. In ne smemo pozabiti še na to, da sredstva, o katerih se bodo odločili v naslednjem VFO-ju, omejena. Jasno pa mora biti, da bi z vsakim porabljenim centom za javno intervencijo ta denar odzeli za neposredna plačila in za podporo podeželju glede pravil za organizacije potrošnikov in eh, konkurence nasploh. Tu smo imeli zelo težavno, a zanimivo razpravo glede uredbe Omnibus, ki zdaj se izvaja že eno leto. Mislim, da bi bilo pravo počakati na rezultate, eh, preden izvedemo dodatne reforme. Tako da mislim, da bi bilo prav, da zaenkrat ostanemo pri Omnibusu, naj se izvaja nekaj let, potem pa poskušajmo odpraviti kakršne koli pomankljivosti kasneje. Glede tega, da bi scheme za šole dali v strateško eh, uredbo oziroma uredbo o strateških načrtih za SKP, ta razprava pa je zelo zanimiva. Naša interna ocena je bila ta, da glede na to, kakšno logo ima komisija pri upravljanju teh schem, bi bilo to zelo težko izvedljivo. Se bo Se bomo pa z veseljem lotili kakršnega koli konkretnega predloga, ki ga boste pripravili. Eh, bomo odprtega duha glede tega. Glede ukrepov za upravljanje trga, te sprejema komisija. Tako da že po sami definiciji jih pač ne moramo prenesti iz uredbe o skupnih ureditvah trga v um, uredbo o strateških načrtih. Glede vina, nov režim za avtorizacijo je začel veljati leta 2013, štiri leta ga že izvajamo, še 12 let bo veljal, potem pa bomo sprejeli nekaj novega v spo, pač novih predpisih. Mislim, da bi zato bilo pametno počakati. In uh, ne sprejemati neke odločitve, uh, Eh, ki bi se izvajala šele čez 12-13 let. Glede ostalih dosijev, glede vina, pa bi bilo zelo zanimivo to, kar ste povedali. Naš cilj, ko smo pripravljali ta predlog, je bil ta, da poskrbimo za to, da bo ta sektor pripravljen na izzive prihodnosti, da izkoristi nove tržne potencijale, hkrati pa smo želeli tudi omogočiti uh, vzrejo sort, ki so bolj prilagojene eh, pač podnebnim in drugim eh, zahtevam. Glede geografskih označb pa eh, nam je všeč to, kar ste predlagali, kakršnikoli predlogi, ki gredo v smeri poenostavitve sistema geografskih označb so dobri, tako da bomo z odprtim duhom preučili vse predloge, ki jih boste pripravili v zvezi s tem. In na koncu naj povem, da glede tega, kar je predlagal gospod Flanagan, ne moram zauzeti no, nikakršnega stališča zaenkrat. Pa posod prav za vse. Gospod poročevalec. Ja, hvala. Ja, velika škoda je to, da niste zauzeli stališča. Morda bi na ta način postali veliko bolj učinkoviti. Najlepša hvala vsem kolegom, najlepša hvala za vse, kar ste povedali. Ne bomo ponavljali vsega, kar je bilo rečeno na a, sestanku poročevalcev v Senci. Gospod Garcia bi želel odgovoriti na vprašanje glede a, novih nasadov. Vse, vse, vse, vsak teden se sestajate, tako da bi pač eh, morali vedeti, kaj se dogaja na sestankih poročevalcev v sencu. Um, leta 2025 naj bi to začelo veljati, vsaki deset let naj bi to revidirali in to je poželo pač konsens na sestanku um, poročevalcev v sencu. Skratka, 2050, prva evalvacija naj bi bila leta 2023. To je bil kompromis do katerega smo prišli na sestanku poročevalcev Sencije. Potem pa še par vprašanj, ki sem jih slišal. Najprej gospod Rodes, glede vrste Clinton in Otelo, da tega ne bi zavrvali. Nismo, se, nismo sprejeli odločitve o tem, razprava je še odprta. Različna mnenja obstajajo, gospod Dorfman, povedali ste, da se Clinton ni avtoriziral, potem pa ste želi biti bolj radodarni pri Vitis Labruska. Ampak Clinton je pravzaprav sorta vrste uh, Vitis Labruska. Skratka, o tem se bomo še pogovarjali. Odločitev še ni sprejeta, ampak mislim, da je prav, da se to pojasni. Glede vprašanja gospoda Erdosa, glede uh, zelišč, um, o tem se ne moremo pogovarjati. Zdaj v, predlogi, v prilogi imamo to podrubriko drugi proizvodi, tako da teh proizvodov ne moremo obravnavati eh, izolirano, ampak pod to rubriko ostali proizvodi. Skratka, na te proizvode nismo pozabili, ampak to vključili v prilogo pod rubriko ostali proizvodi proizvodi. Glede programa za sadje in zelenjavo v šolah, pa lahko povem, da je to pravzaprav bolj politična odločitev, ker soglasni smo bili v zvezi s tem. Glede na to, da komisija želi nacionalizirati politiko, kmetijsko politiko, se nam je zdelo koherentno, da bi tudi sadje in zelenjave v šolah prenesli v ta sistem, da o tem odločajo tudi države članice. Glede tega mislim, da smo bili kar soglasni. Glede tega, kar je vprašal gospod Buda o svinini, dodali smo tako, a, s, tako svinino kot sladkor za intervencijo, ampak zaenkrat se o tem še nismo pogovarjali, razprave zaenkrat še ni bilo, to so samo predlogi spremembe. Gospa Ribero vi pa ste v, v, postavili vprašanje glede komercializacije sorte Izabela. Najlepša hvala za vaše vprašanje, zato ker smo na ta, na ta način lahko pojasnim, um, kaj se trenutno dogaja na sestankih poročevalcev v Sencu. Se o tem uh, še pogovarjamo, odločitve za enkrat še ni. Prepričan pa sem, da bomo sklenili uh, kakovostne kompromise, uh, v zvezi s tem vprašanjem. To je pa tudi vse, gospod eh, predsednik. Moram spoštovati tudi uro, do pol sedme sem imel namreč čas, da predstavim poročilo. Hvala lepa. Ja, če obstajajo razlike v pogledih, je to nekaj čisto normalnega. Različna mnenja so vedno produktivna in mislim, da smo tu opravili pomembno delo. Danes mislim, da smo naredili nekaj lepih korakov naprej na tej, raz, pri tej razpravi, na tej poti v smeri majhne lučke, ki jo morda že vidimo na koncu sveta. Torej, hvala vsem za to mm, torej spomenimo delo. Naslednjič se vidimo 7. februarja, to 18., potem še 19., potem 27. februarja, tudi dvakrat, tako da eh, februarja bo ogromno dela. Še enkrat hvala vsem. Thank you. S tem eh, zaključujemo današnjo sejo. Se stane koordinatorjev pa v dvorani 4Q2. Dva, dve nastopi niže, torej se stane koordinatorjev 4Q2. Hvala vsem, hvala tolmačem, hvala vsem za zelo prijeten sestanek z vidnimi rezultati. Hvala lepa.